Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning with point eight. Dobro jutro, kolegi. Začeli bomo z osmo točko predstavitev letnega poročila Džanje Pitarelije. Rad bi pozdravil Džovanija, ki bo predstavil letno poročilo za leto 2015. Prijeli ste elektronsko različico, imate tudi natiskano različico na začetku vsejne dvorane. Leto 2015 je bilo zelo pomembno leto za varstvo podatkov. Imeli smo politični dogovor med svežnjem o varstvu podatkov in so zakonodajalci. To poročilo bo torej pokrilo zelo produktivno leto, ko gre za nadzor in posvetovanje. Giovanni, vi ste tu zato, da boste predstavili te dosežke. Rad bi rekel še to, od vašega imenovanja ste bili v odboru Libe že večkrat, ko so člani obravnavali PNR, TTIP, krovni dogovor in bolj nedavno tudi zašibni ščit. Hvala za te prispevke. Čeprav razumem, boste v ponedelji govorili tudi o zasebnosti. Torej, o vseh teh vprašanjih smo imeli tudi delegacijo v Washingtonu in San Francisco prejšnji teden. Mogoče bodo tisti člani, ki se nam bodo pridružili, zastavili kakšno vprašanje tej delegaciji. Hvala, da ste z nami tu. Brez nadaljnega vam predajam besedo. Deset minut imate, če je to v redu. Potem pa bomo odprli razpravo. Hvala, predsedojoči. Dobro jutro, poslanci. Hvala da ste mi še enkrat dali možnost, da predstavim zadnje letno poročilo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Letošnjem letu imamo zelo inovativno poročilo, je kratko nidrnato, po točkah, ne po nalogah. Potem imamo tu tudi ključne kazalnike delovanja in imamo tudi statistike o prilogah. Vojček Vevrovski, moj dobri kolega in jaz, sva zelo hvaležna vsega, odličnemu osebju za tako dobre rezultate. Pred nekaj leti smo videli, da ta generacija millennials 18 ur na dan porabi za socialne medije, za igrice, za internet in za mreženje. Ohranjevanje spletnih življenj je tako pomembno kot ščitanje ljudi v fizičnem svetu. Zato smo res dolžni parlamentu. Tukaj je treba pokazati globalno vodstvo in treba je sprejeti najbolj ambiciozne cilje za spletno okolje, kot se le da. Najbolj na svetu. V spredju moramo biti. Predsedujoči, zahvalil bi se vam, poročevalcem, poroč poročevalcem v senci, glede nove direktive o varstvu podatkov in tudi za področje pravosoda in notranjih zadev. Lansko leto je bilo prvo celo leto našega mandata, tako da je odgovorno zelo pomembna v GDPR. Zelo pomembno je, da se na to sredotočimo z Vojčekom, sva v stoti dneh, sestavila petletno strategijo. Pri tej strategiji smo vzeli mandat, ki ga imamo in to smo potem spremenili v prava dejanja. Tako da smo na najvišjih ravnih to razvili, ohranili pa smo ključne odnose izven in znotraj Evropske unije. Zato smo se celo leto trudili, da bi oblikovali globalna partnerstva, da bi delali na rabi vrednot, svoboščin, zlasti ko gre za kritike in nesporazume. Naša vloga je, da smo vodilni pri tej reformi in da se borimo za pravice posameznikov. Seveda so to zgodovinski trenutki za zasebnost in varstvo podatkov. Še nedavno je bilo varstvo podatkov na obrobju industrije, vlade in mogoče celote hiši. Sedaj pa je to v sredju politike poslovne administracije in razvoja. V našem poročilu se skušamo osredotočiti na to, da bi obrazložili, kakšno je stanje v Evropi v lanskem letu. Tu smo preučili velike teme, varnost podatkov, meje, etiko, globalni razvoj dogodkov. Obrazložili smo, kako mi kot neodvisni organ za varstvo podatkov delamo na tem, da bi bili bolj proaktivni, bolj kot kdajkoli prej. Smo neodvisni organ za varstvo podatkov. To pomeni, da nadzorujemo, kako se obdelujejo podatki, svetujemo organom za to, da bi zaščitili podatke. To drži za nas. In tu imamo tudi uredbo 45.001 in to velja tudi za nacionalne DPA Evropske unije po nacionalni zakonodaji. Radi bi, da varstvo podatkov postane digitalno, da je pomembno tudi za kibernetsko realnost, da bi videli, kako komuniciramo z družbo, kako poslujemo. Večina izmed nas sedaj živi na tak način, preko pametnih naprav, preko aplikacij. In v obliki mobilne aplikacije smo lani posredovali naše mnenje o končnem krogu pogajanj o reformi varstva podatkov. Sedaj me je ekipa obvestila, da imamo menda nekaj aplikacij, ki jih lahko uporabimo za to, da bi brali zakonodajo na tak način Evropske unije in izven Evropske unije. Kolikor se zavedam, smo prvi, prva institucija Evropske unije, ki smo dali vsem v žep pravno reformo na globalni ravni. Na tak način boste lahko brezplačno primirjali različne različice tega besedila v pogajanjih. Čez dva tedna bomo objavili tudi tretjo posodobljeno različico aplikacije s končnim spremenjenim besedilom in na tak način bomo tu skušali spoštovati vlogo zakonodajalca ob razvijanju naših verov na pameten način, s praktičnimi orodji. Potem še nekaj komentarjev o varnosti in zasebnosti. Tu imamo tudi 59. izdajo uradnega lista letos, tam imamo tudi to točko, ki se nanaša na to, Za vse tiste, ki se zanimajo za varstvo podatkov, prejšnji teden sem preživel dan v Europolu, da bi obravnaval, kako se moja institucija pripravlja na to, da bi prevzela vlogo nadzornika v agenciji. Potem pa sem tudi spregovoril na konferenci Europola o zasebnosti in šifriranju. Koordinatori za terorizem so nedavno objavili poročilo o tem. Tudi svet za pravosodje notranje zadeve je obžaloval pomankanje sodelovanja med državami članicami ko gre za izmenjavo obstoječih informacij. Razprava o PNR pa je opomnik. Glede tega, da je treba storiti še veliko več, da bi imeli pravo ravnovesje med pooblastili organa za preiskovanje in pregon, ko gre za dostopanje do teh podatkov in med univerzalnimi pravicami do zasebnosti. Zato, da bi v naslednjih pomagali pri tem, bomo oblikovali osnutek posvetovalnega dokumenta, to sem napovedal lani zato da bodo zakonodajalci v praksi ocenili potrebo po ukrepih, ki naj bi posegali v pravice v zasebnosti. Predlagali bomo metodo, to pa bomo potem tudi podprli sodno prakso dveh sodišč. Pred zaključkom tega dokumenta bi radi prisluhnili vašim mnenjem, komisiji, svetu, zunanjim svetovalcem, glede koristnosti tega dokumenta. Kaj pa sodelovanje z DPA? Mi smo zadovoljni. Veseli smo, ko vidimo naša priporočila. Glede direktive vse je bilo sprejeto, kot tudi naša priporočila, da tu puščamo dovolj prostora za neodvisne DPI-je, da se to lahko prenaša v prakso. Tu imamo kar nekaj izvedbenih in delegiranih aktov. To smo na koncu zmanjšali iz 48 na 13. Tako da imamo sedaj nove zahteve za DPI, da se lahko hitro in učinkovito odzivajo. Organi pa morajo sedaj bolje sodelovati. Uredba za to določa EDBB. To je organ, kot veste, to ni institucija, zato da lahko delamo lažje. Torej, GDPI je izhodišče, to ni idealno izhodišče, ampak eh, Z delovnimi skupinami smo oblikovali pot, zato so, da so DPA-ji pripravljeni od prvega dne. Skupini in vam bomo redno poročali o tem, o upravnih in tehničnih pripravah, ki sedaj potekajo. Ampak danes smo tu, zato da predstavimo letno poročilo. In naj rečem, da smo na začetku mandata res imeli srečo, da smo od predhodnikov podedovali vse, kar še vedno dobro deluje. To je v zreli fazi, odgovorno uporabljamo vire in to nam je zaupano. V mestnem času pa je vedno več zahtev, da bi svetovali o teh politikah v institucijah. Sodišče nas tudi poziva k mnenjem, zato da bi bili v spredju tukaj, ko gre za varstvo podatkov. Mislim, da smo pokazali naše kompetence in sedaj smo tudi pripravljeni pomagati sekretarijatu IDBB. E tudi vi lahko uporabite to dokumentacijo. Naj osvetlim tri vidike našega dela v vlogi DPI-ja v lani. Najprej naše smernice glede globalnih naprav in e-komuniciranja. Tu smo omenjali specifične potrebe evropskih organov. Mogoče je to preveč praktično, da bi bilo pomembno za nadzornike, potem drugo mnenje v krovnem dogovoru. Tu smo skušali dati na voljo praktične nasvete o tem, kako izboljšati to problematiko in na koncu imamo tudi naše mnenje o predlogu EU-LIZA, zato da bi porabili tudi podobe različnih spektrov v obdelavi prosilcev za azil. Sicer tu vidimo čudovite dosežke, ampak vse še ni zaključeno. Pravica do zasebnosti pomeni, da moramo imeti zaupnost tudi v komuniciranju. Komuniciramo s tehnologijo in to se je znatno razvilo od sprejetja direktive iz zasebnosti v letu 2002. Torej sedaj imamo reformo, ki je odlična priložnost za to, da imamo zasebnost, ki bo posebej oblikovana tu ne gre več le za okraševanje, ampak gre za to, da se osredotočimo na javne dobrine, na vse, kar imamo na spletu. Sedaj je pravi čas za to, da pospravimo v lasni hiši, torej v evropskih institucijah. Do konca leta bo komisija predstavila svojo predlogo za reformo uredbe 45 skozi 2001. To je bila vzorčna zakonodaja za to, da bi videli, kako na javni organi to spoštujejo. In ta reforma bo priložnost, da okrepimo sodelovanje z drugimi DPA. Vi ste nas prosili, naj storimo več, s tem, da uporabimo manj. Sedaj, ko imamo vse več varčevanja, tudi na področju fiskalne politike. Mislim, da moramo delati odgovorno v tej instituciji, razumeti moramo pravila, potrebujemo samo regulacijo, zato da se lahko osredotočimo na bolj zapletene primere, kjer je več tveganj ampak potrebujemo najboljše možne storitve za posameznike. Naj zaključim. Dragi predsedujoči, zahvalil bi se vsem vam za tesno sodelovanje v preteklem letu in pol. Najbolj smo zadovoljni pri tem delu, ker imamo to privilegirano vlogo, da se lahko skupaj pogovarjamo o teh ukrepih in sredstvih. Še naprej bomo odgovorni za vas v okviru te strategije, posodobili bomo tudi vse, kar potrebujemo v praksi, oblikovali bomo globalna partnerstva in skušali bomo odpreti novo poglavje o varstvu podatkov. Seveda želimo graditi na tem naslednjih letih našega mandata. Še enkrat v imenu kolegov hvala za vašo pozornost danes. Hvala lepa, Giovanni. Kolegi, Za dvoje gre sedaj pri razpravi. Najprej imamo strukturno poročilo dejavnosti za nadzor in sodelovanje in potem ste tu menili nekaj pomembnih točk. Potem ste podali mnenje, lahko obravnavamo oboje. Sprašujem se, če lahko začnemo s koordinatorji. Ste pripravljeni? Gospa Holmajer. Hvala lepa, predsednik pravi torej, gospod Butaredi. Opisali ste svoje mednarodne dejavnosti, zanimalo pa bi me, kakšni so odzivi drugih držav na zgled Evrope, EU. Kakšen je odnos drugih držav do tega, kajti druge države in celine so včasih nekoliko občutljive, ko pride nekdo in pravi, da si ti tisti pravi, ostali pa so slabši. Zanima me torej, kaj menite, glede na to, kar ste dejali, kako nastopate na sceni z drugimi državami in kako torej govorite o tem zgledu Evrope. Potem pa še vprašanje, kar se tiče trenutnih razmer glede organiziranega kriminala in terorizma na mednarodni sceni. Imamo tehnični napredek, inteligentne računalnike, inteligentne oblike algoritmov in podobno. Kako ocenjujete vlogo tehnike po eni strani pri varstvu podatkov, po, pri, po drugi strani pa tudi pri identifikaciji zločincev oziroma potencijalnih storilcev kaznjivih dejanj. Hvala lepa. Hvala, gospa Sipeli, naslednja. Ja, vielen dank, Herr. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za ponovno poročilo z vaše strani. Glede varstva podatkov, mislim, da je veliko dejavnosti in to izpostavlja, da je pozitivno, da imamo na evropski ravni uredbo o varstvu podatkov in direktivo o varstvu podatkov, vendar pa seveda s tem še nismo upravili z vsemi izzivi. Še naprej pri nadaljnih ukrepih in razpravah bomo morali poskrbeti za to, da bo zaščita zasebne sfere še vedno zagotovljena. Seveda je vse skupaj zelo kompleksna tema, ker ni dovolj, da se pogovarjamo samo o tem, ali imamo pri posamičnih ukrepih ustrežno ravnovesje med varnostjo zasebnosti in vasom podatkov. Potem imamo veliko ukrepov in potem se zgodi to, da morda tu in tam kaj odščipnemo. Varovanje zasebnosti. Naj izpostavim tudi to, da obstajajo še naprej pomisleki glede ukrepov, kar se tiče varnostne politike. V svojem poročilu ste omenili v zbirki podatkov letalskih potnikov, tudi tema inkripcija nas še zaposluje. Vemo, da so atentatorji v Parizu darovali zelo odprto, niso imeli šifr, niso šifrirali, uporabljali so telefone in tako dalje. In seveda, rešitev ni, da prepovemo šifriranje, sem proti temu, ne zato, ker bi sama kaj skrivala, temveč zato, ker moramo tudi na digitalnem področju imeti zagotovljeno varnost osebnih podatkov in šifriranje je tu pomembno. Pogovarjala sem se tudi s predstavniki Europola, ki so odgovorni za boj proti terorizmu in vprašala sem jih, kako bi lahko zagotovili drugačne ukrepe, da se bi z drugega vidika lotili vprašanja šifriranja. Potem pa še eno vprašanje. Sedaj imamo uredbo in direktivo o varstvu podatkov, kljub temu pa se komisija ravno kar pogaja tudi o varnem pristanu, o ščitu za zasebnost. Morda bi lahko povedali, zakaj se ta privacy shield uporablja, čeprav že imamo torej, uredbo o varstvu podatkov. In potem me zanima tudi, ali oziroma kdaj boste kot urad za varstvo podatkov podali mnenje na to temo. Parlament bo ta teden sprejel resolucijo na to temo, vendar pa mnenje z vaše strani bi bilo tudi potrebno. Hvala lepa. Ja, mislim, da smo slišali, da boste v ponedeljek objavili ta dokument o eh, ščitu zasebnosti gospa Jens, naslednja. Um. Hvala lepa tudi z moje strani, hvala lepa za opravljeno delo in za konstruktivno sodelovanje, ki smo ga imeli že prej, pa zdaj tudi. Kar se tiče varstva podatkov, to je zelo pomembno in veste, da je to potrebno. In zato hvala. Tri stvari. Najprej moramo seveda izvajati uredbo in direktivo. To bo sedaj vzelo kar nekaj časa. Države članice potrebujejo čas. Nadzornih možnosti, da bi preverili, ali se izvaja to, kar bi morali izvajati, pravzaprav ni. Morda nam lahko poveste, kako sodelujete z državami članicami na tem področju, z organi v državah članicah. To bi me zelo zanimalo. Druga točka dobili ste več pristojnosti, naprimer z Europolom. Pomembno je bilo izboljšati nadzorno funkcijo. Ne vem, ali nam je to uspelo. Bili smo zelo skeptični, kar se tiče Europola, ki je še vedno neka črna škatlica, če smo iskreni. In nadzor je seveda na vaši strani, to so vaše pristojnosti, zdi se, da ste dobro opremljeni, kar se tiče pristojnosti na tem področju. Je to res? In potem tretja točka, če želimo biti iskreni, je to zelo absurdno. Po eni strani imamo odličen svežen varstvo podatkov, potem pa tik zatem smo sprejeli pa še PNR. Tukaj je veliko pomisleko in vsi vemo, da imamo pravno gledano s tem velike težave, tudi kar se vas podatkov tiče. In potem seveda tudi kar se tiče sporazuma z ZDA, kjer za nedržavane EU sploh ni nič predvidenega. Nam lahko poveste, kaj menite o tem, dobro, to vemo, ampak težave so, velike pomisleki so, potrebno je o tem še razpravljati. Imeli smo že sestanke v okvirnem sporazumu in rada bi slišala vaše mnenje na to temo, še prav posebno na tiste državljane, ki niso državljani EU. Uh, Hvala, gospod Boni. Hvala lepa. Hvala za vašo predstavitev predstavil bo moje stališče o poročilu pozneje, potem, ko bom besedilo prebral, kajti žal nisem imel časa prebrati to poročilo natančneje. Vloga nadzornika za varstvo podatkov je vedno pomembnejša, veliko je novih izzivov. Imamo tudi izvajanje direktive OPANERA, delamo na nove direktive o boju proti terorizmu, imamo razpravo o šifriranju z nekaterimi predlogi, ki smo jih videli strani Evropole Nise prejšnji teden. No, vse te rešitve vplivajo na zahteve po novem ravnovesju med varnostnimi vprašanji in varovanjem zasebnosti. Pomembno je tudi to, da omenjamo težave glede ozaveščanja o teh varnostih in zasebnostnih vprašanjih. Zastavil bi vam nekaj vprašanj. Kako boste vi skupaj z institucijo vključeni v razvoj GDPR? Kot smo slišali, to ni odličen dokument, ampak kaj bi morali še posebej zaščititi? Kako najti možnosti za bolj fleksibilne pogoje za predelavo podatkov pod pravimi pogoji v namen razvoja znanosti? In kako naj izvajanje postane rešitev, ki pa ne bo uničila harmonizacije urejanja varstva podatkov. Imamo 54 možnosti za odločen nacionalni ravni, da to postane veliko bolj celovito in skupno. Ali delate na smernicah, v katerih sektorjih, potem naslednje vprašanje, ki je povezano z razpravo o šifriranju, kako ocenjujete razpravo o šifriranju in po potrebo potem, da je treba najti nove rešitve, Tudi tu je nekaj predlogov v Nisi, Europolu in to pismo. Kaj menite o tem, da bi pospešili delo glede e-zasebnosti pri pregledovanju te direktive? Kaj ti to je res potrebno? Kakšno je vaše mnenje o zasebnostnem ščitu? Nekateri so spraševali o tem. Kako naj bi ta proces da izgledal? Zato, da bi zaključili delo. Ampak kaj moramo storiti na koncu procesa? Hvala. No is... Hvala, nihče več ne želi besede. Mari, še kdo? Dobro, vi ste zani. A... Ja, se prečujem, kar nekoliko zamujam zaradi leta. Ampak tako kot številni drugi, ki so se ukvarjali z uredbo, se tudi jaz sprašujem, kako stvari tečejo. Še posebej me skrbi to, kar ste vi sami rekli, pogovarjali ste se z DPA iz različnih držav, ampak kako je s hitrostjo izvajanja, ali obstajajo težave, ali so tu težave. Kaj bi lahko storili več na naši strani, glede na to, kar vi počnete? žal mi je, ampak dve leti, to ni dolgo časa za nekaj tako zapletenega, isto velja za direktivo, mogoče še več, ker smo sedaj predlagali za organe v policijskih vrstah, da bi začeli vse države drugače delati na tem. Tudi organi za preiskovanje ne bi pri tem stelovali in niso imeli veliko zaupanja v vseh primerjih. Tako da, kakšne so vaše občutke, kakšne so vaše izkušnje? komuniciranju uh, z DPA, z držav članic, s vsemi temi organizacijami? Kako tečejo stvari? And, uh, finally, In še Sophie. <clears throat> Hvala, predsedujoči, oklevala sem. Gledajte, ali naj se oglasim, ker sem tudi jaz prišla pozno. Mogoče ste to že omenjali in zato bi v tem primeru umaknila vprašanje. Imam dve vprašanje o zasebnostnem ščitu. Če EDPS meni, da je ta zasebnostni ščit odporen ali ne? Ali ste preučili, kako je s to temo in če je to na voljo? Ali ste zaskrbljeni, da bodo nacionalni DPI to izvali na različne načine? Ali bodo nekateri DPI to omogočili, te prenose podatkov, drugi ne? kar bi bilo seveda najslabše. In potem drugo vprašanje. In ponovno, če ste to že omenili, ni treba nič pokomentirati. Ampak ta tako imenovana oziroma tako imenovani preizkus potrebnosti in sorozmernosti. Zanima me, kakšni so vaši sklepi v tem vidiku. Hvala. Glede zasebnostnega ščita, ne vem, koliko lahko rečete pred ponedeljkom, ampak mogoče lahko podate nekaj splošnih načel. Mogoče bi to bilo korisno. Ampak verjetno boste na to odgovorili v ponedeljek. Tako da to povem kolegom, ki so prišli pozno. Čovani, prosim. Um, hvala, predsedojoči, hvala, dragi člani, za ta zanimiva vprašanja. Gospa Holmajer. Vidimo, da je vedno več držav, ki pristopajo k varstvu podatkov na svetu. Digitalno gledno smo mi tu v Evropi v manjšini, pred nekaj tedni smo prešteli 109 eh, držav na svetu, ki sprejemajo nova pravila o varstvu podatkov in vemo, da se veliko bolj zanimajo o modelu Evropske unije kot preteklosti, zlasti ko šlo za samo regulacijo ne le zato, ker jih to zanima, ampak tudi zato, ker imamo vse več globalizacijskih trendov. In to je res v spredju v tej razpravi. GDPI ni odličen rezultat, eh, to ni reforma, o kateri bi sanjal, ampak vseeno pa bom to ponosno zagovarjal in tudi izvajal, kajti potem bo bistvo v tem, da bomo to dobro izvedli. Torej, kaj sem videl pri tej študiji? Tu je bilo veliko pozornosti, presenečenja, nekateri so bili tudi nezadovoljni, ker so menili, da to nalagamo, naš pristop. Ko gre za ekstrateritorijalnost, skušali smo razložiti, da mi tole izvajamo ista pravila za vse. Ponujamo blago in storitve Evropske unije, ne glede na lokacijo strežnikov. Mislim, da smo tu na vrhu mednarodne razprave, smo v spredju, ko ustrajamo o potrebi potem, da potrebujemo novo poglavje o varstvu podatkov. Torej, imamo obstoječa pravila in bolj se moramo sretočiti na učinkovite varovalke, ne toliko na zahteve. In treba je analizirati, kako lahko delamo uspešno pri izvanju teh pravil na področju podatkov. Tu vidim tudi odlične rezultate glede etike in glede kronega dogovora. Tu gre tudi za interoperabilnost. In skušali smo obrazložiti, obrazložiti da GDPR ni nekaj, kar lahko ustvarimo v nekaj tednih. To prinaša velike spremembe. Takoj potrebujemo odgovornost. Julija bom v Singapurju na forumu, kjer se bomo pogovarjali tudi z mrežo zasebnih regulatorjev na tem področju. Obravnavali bomo interakcije med GDPI-jem in drugimi regionalnimi pristopi, obravnavali bomo interakcije z nekaterimi instrumenti, tu imamo tudi zavezujoča pravila. Torej, Ko delujem, kot ste vi zahtevali, kot nek evropski veleposlanik o zasebnosti, skušam tudi poslušati in razumeti. To sem slišal tudi v Silicon Valley. Veliko je zagonskih podjetij, ki želijo izvajati zasebnost, ki je posebej oblikovana in to upošteva tudi pri svojih poslovnih modelih. Glede organiziranega kriminala naj rečem, da sem se ukvarjal s tem preteklosti, tudi z bojem proti mafiji organi za preiskovanje, javni toživci, sodišče, vsi morajo dostopati do vseh informacij, ki so na voljo. Seveda je to treba urediti na zakonit in pregleden način, tu se treba osredotočiti na zaupanje. Istočasno pa je to treba izvajati na sodoben način, ta načela po pomembnosti, potrebi in sorazmernosti. To je treba bolj uskladiti z novimi tehnologijami, to pomeni da moramo to razumeti, tudi to, da če imamo novo podatkovno bazo, to ni nujno odgovor kot tak. Imamo primere, ko več podatkov pomeni manj podatkov, imamo primere, ko pogrešamo analize in ne moremo prenašati teh rešitev drugam. Ko gre za identifikacijo vseh kriminalcev, imamo primere, ko gre za človeško interakcijo ali pa ko gre za izmenjavo informacij. To pomeni, da moramo poenotiti tudi različne programske opreme in različne pristope. Gospa Sipal, prav imate? Tu je več različnih ukrepov, varstvo podatkov, to je rezultat horizontalne narave, varstvo podatkov, med drugim gre tu za šifriranje. Kakšno vizijo vidim tu? Ne gre za zasebnost nasprotju z varnostjo, gre bolj za varnost, nasprotju z varnostjo, kar pomeni, da je šifriranje nekaj, čemur se danes ne moremo izogniti, tehnično gledano. Ni alternative danes, da bi bolje zaščitili naše mreže, naše informacije, naše podatkovne baze. Zato sem v primeru FBI-ja zauzel to stališče. Ja, seveda ima FBI pravico, da zakonito dostopa do vseh naprav, In to jim je tudi uspelo, ampak gre za to, da ne morejo prositi za to, da bi oblikovali drugačen poslovni model in da bi omogočili totalitarne vlade ali hekarje, da bi omogočili tudi vsem tem ljudem, da dostopa do naših naprav. To bi bil konec varnosti na svetovni ravni. Torej, tudi ta zadnja izjava nize in Europola je bila takšna tega niso mogli podpreti. Kaj ti gre za to, da tu delujo organi za preiskovanje in pregon? Ampak vemo, da je bilo tu nekaj previdnih komentarjev glede šifriranja, tudi nekaj ustvarjalnih idej smo videli. Mislim, da sva se z Robom Wainwrightom strinjava o tem, da moramo nadaljevati to razpravo. Razprava mora biti bolj splošna, torej ne le o napravah da ne govorimo le o takšnih orodjih in treba razmisliti tudi o vseh posledicah. Kratkoročno gledano bo varnost ne le neizogibna, ampak bo to tudi pravna obveznost, kajti po GDPI-ju moramo sprejeti najboljše varnostne ukrepe, ki so na voljo. Glede zasebnostnega ščita, mislim, da se moramo zavedati dejstva, da gredo velika podjetja na standardne klauzule, tu imamo velika korporativna pravila. Tu pa imamo manj kot 400 majhnih in srednje velikih podjetij, ki se zanimajo za prenos podatkov s strateškim partnerjem, kot so recimo ZDA. Kot sem rekel, 30. maja bomo sprejeli mnenje o tem. Podprli smo to, prispevali smo k mnenjem delovnih skupin in zahteve po pojasnilih so več kot le legitimne, zaslužil si odgovor. Čakamo na odgovore, mislim, da bomo to kmalo prejeli, ampak v mestnem času pa smo izvedli tudi analizo. Gospa Infeld, tudi vi ste to omenjali. Zakaj gre pri tej rešitvi? Ne ta sistem, ampak sistem iz leta 1995, to je direktiva 46, pa tudi okvirni sklep, ki bo veljal do 24. maja 2018. Kar pomeni, da moramo ponovno pretolmačiti te zakonodajne akte na podlagi zadeve Šrems. Kaj to pomeni? Kako je s tem preizkusom? Kako je z bistvenimi enačbami? Ali ne to spoštujemo? bistva vseh zahtev, takoj po mnenju delovne skupine smo videli tudi posebnega svetovalca za EU, opravili smo to analizo in to bo zaključno čez nekaj dni. Osredotočili se bomo na specifična vprašanja, na samodejne procese, na neodvisni status ombudsmana, na mehanizem pravnih sredstev in na prenose to so le nekateri vidiki in točke, ki jih analiziramo. Pravzaprav bomo sprejeli isti proaktivni pristop, kot smo ga imeli pri kronem dogovoru. Ne gre le za nek seznam, ne gre za to, da bi karkoli obžalovali, gospa Intvar, da bi rekli, da je treba zasebni ščit izboljšati. Ja, seveda, sicer ne bomo mogli delati, ampak treba pa je istočasno najti ustrezne rešitve. Kolegica, hvala za vaše komentarje, gospa S. V čem je tveganje, kaj lahko države storijo sedaj? V našem mnenju smo prešteli pet kategorij nacionalnih določb. To je implicitno omenjeno v uredbi na ravni držav članic. To je implicitno omenjeno in to se tudi tolerira v uredbi. To zahteva uredba, da bi izvali GDPR. -e. To je zelo pomembno tudi za področja, kjer bodo države imeli več manevrskega prostora, recimo, ko gre za znanstvene raziskave. Kakšne so možnosti, da bi to nadzorovali, zelo velike, če delamo zelo profesionalno? Nismo pristojni, da bi videli, kaj se dogaja na nacionalni ravni, ampak trudim se, da bi hodil na konference v državah članicah, da bi spodbudil države, da so natančne. Uredba bo neposredno začela veljati, ampak zanima me, kako je potem eh, s podrobnostmi, ki jih lahko države ohranijo ali pa predstavijo. Glede Europola smo hvaležni za zaupanje. Mislim, da to ni konec procesa. Takoj po našem prispevku k novi uredbi bomo sprejeli tudi mnenje v začetku prihodnjega leta, da bi spodbudili zakonodajalca naj poenoti upravljanje in modele za nekdanje stvari iz tretjega stebra, ko gre tudi za sistem varstva podatkov. Tu imamo JSA-je, JSB-je, imamo odbore za eh, sodelovanje, nadzorne organe. Čas je za redukcijo ad unitatem in to velja tudi za okam. Nimamo vseh primernih virov, upam, da bomo uspešni da bomo lahko upoštevali tudi naš proračun v letu 2017. Ampak znanja imamo, imamo odlično ekipo. Sodelujemo tudi z JSB-em v Europolu, tako da bi lahko prenesli to specifično znanje, ki ga imamo in ki so ga dosegli. Posem se strinjam z vašim komentarjem o absurdistanu, ampak imamo tudi rešitve. Recimo v okviru krovnega dogovora, da bi tudi identificirali specifične rešitve. Potem komentarje o EU sistemu pravnih sredstvih, to je v krovnem dogovoru, to je bilo sprejeto, še preden smo sprejeli pravosodni akt o sredstvih, to je izboljšava, ampak ni povsem idealna. Tako da bom na kratko obrazložili, kako je s tem v mnenju o zasebnostnem ščitu, čeprav to ni stotstotno relevantno za zasebnostni ščit gospod Boni, mislim, da boste zelo uspešni. Ko boste hitro prebrali poročilo, letos je krajše, imamo le 68 strani. Kaj pa EDPS, kaj počne? Delamo 24 ur na dan, GDPI je velika priložnost. Prav tako nas zanima to, kar je pomembno na evropski nacionalni ravni, znanstvene raziskave, recimo to je področje kjer imamo kar nekaj priporočil strani zakonodajalcev. Tako da moramo paziti na to, kaj bodo storile države, preprečiti moramo oblikovanje takšnega sistema, kjer se varstvo podatkov ne razume najbolje ali pa se razume napačno, kar lahko škoduje tudi javnim interesom. Mislim, da sem že odgovoril glede šifriranja in zasebnostnega ščita pravite, kdaj? Ja, res upam, da bo odbor iz člena 31 lahko sprejel mnenje o tem področju. Razumemo, da to delo še traja. Imamo nekaj specifičnih pravil o komitologiji, ampak ta odbor bi bil koristen za oblikovanje mnenja. Prispevamo k javnim posvetovanjem o direktivi glede e-zasebnosti imamo tudi peti člen. To je edina določba na evropski ravni, ki ščiti zasebnost komuniciranja Evropske unije. To je del našega odličnega dela in to moramo ohraniti. Res bi spodbudil k temu, da se osredotočamo na bistveno, kajti tu se osredotočamo na tehnologijo, na fleksibilne instrumente, da ne bi pretiravali pri regulaciji, istočasno pa se osredotočamo na bistveno, torej na peti člen. Naj zaključim z gospod Loristin. Mislim, da morate imeti veliko zaupanja. To možnost, da bi bili uspešni glede GDPR, delamo na tem, odlično sodelujemo z DPA, ob desetih imamo tudi sestanek, s prihodnjo podskupino za zasebno še vedno pripravljamo poslovnik, za EDBV, potem bomo imeli tudi pravila za vodilne organe, zato da bi lahko oblikovali platforme za dvostransko, večstransko sodelovanje, torej da gre to tudi v EDBV, ko gre za vsta delež. Ampak celoti vas prosim za podporo, kajti največji zelo odgovornosti, ko gre za nadzor v zasebnem in javnem sektorju, morajo ti nadzorni organi praviti svojo domačo nalogo. Skupaj zakonodajalci DPA mora biti bolj selektivni. Delali bojo na podlagi fleksibilnih smernic, ampak sedaj je odgovornost ključna to. Zato bom na evropski ravni videl glavne evropske institucije, ECB, računsko sodišče in druge. Obrazložili jim bomo, da je sedaj to pomembno za njih osebno, kajti tu morajo biti vodilni na tem področju. Še zadnje vprašanje glede potrebe in sorazmernosti. Gospod Intelat, pripravljeni smo. Glede potrebe sem že obrazložil. Poslal vam bom kopijo dokumenta, da bo to bolj kratko. Torej, čez nekaj dni bomo imeli prvi dokument, potem pa bo sledil dokument o sorazmernosti. To orodje glede potrebe je praktični vodič, to ni nek bla bla bla. Much, Hvala lepa, gospod Butarili. Starih kolegov iz delegacije ni, zato moramo meniti, da smo se pogovarjali o zasebnostnem ščitu in šifriranju prejšnji teden in tukaj smo seveda sledili varnostnim elementom kongresa, prek eh, političnih skupin in tudi zasebnostni ščit je seveda pomemben. Veselim se, kar, kaj boste povedali v ponedeljek glede tega. Hvala lepa vam in vašemu osebju za opravljeno delo. Hvala lepa, to zelo cenimo. Na ta vprašanja se bomo kmalo vrnili. Imeli bomo tudi poročilo delegacije. Tako, sedaj pa gremo naprej. točki 9 in 10, pametne meje, februarja je komisija predlagala ta svežen za pametne meje po sporočilu 8. februarja, ko so govorili o spostaviti sistema vstopa in stopa z registracijo podatkov vstopov in stopov. Torej, kratek vod, preden dobi besedo Tija Zdemera. Prva preiskava tega svežnja Tukaj je parlament izrazil stroškovne pomisleke. Komisija je spregovorila tudi o PIF za zaščiti finančnih interesov EU. Najprej bomo izvedli, smo izvedli študijo o stroških oktober 2014 in potem tudi elemente, ki so povezani z EOLISO. 6. aprila 2016 je komisija sprejela revidiran predlog, ki je vseboval uredbo za sistem SVI. Tako da bomo vključili tudi tehnične spremembe, ki so potrebne za delovanje tega sistema. Torej, toliko za uvod v to kompleksno temo. Je pa z nami prvič vas gospod Diaz de Mera, dobil bo kar besedo, potem pa predstavitev komisije, razen če želite, da je komisija prva. Gospod Diaz de Mera. Kaj želite? Bueno, pues sí, eh, prefiero que... Hvala lepa. Rad bi, da je komisija prva. Hvala lepa, predsednik. For... Torej, najprej komisija in predstavitev. Prosim. Uh, ja. Gospod uh, Rosenberg. Uh, thank you. Hvala lepa. da svežno pametnih mejavnik 2016 je bil sprejet 6. aprila. To vključuje tri elemente, poleg predloga za sistem stopa in stopa in spremembo menega kodeksa, imamo tudi priporočila o boljših informacijskih sistemih za varnost na mejah. Sporočilo je bilo predstavljeno na prejšnjem sestanku, o tem ne bom danes govoril, naj pa omenim, da je to torej tudi del tega svežnja preden gremo v podrobnosti, pa naj spomnim z nekaj besedami na priprava, pripravljalno obdobje. Omenili ste že, da se o tem pogovarjamo že zelo dolgo. Omenili ste tudi, da smo imeli testno fazo in tehnično študijo in poročili sta bili že predmet razprave v tem odboru. Vendar pa to ni bilo vse. Sporedno s tem je komisija imela tudi niz razprav s svetom in Evropskim parlamentom, s tem odborom. Imeli smo zelo dober sestanek februarja 2015, medparlamentarni sestanek o pametnih mejah, februara 2015, to je bilo zelo pomembno. Prav tako smo imeli zelo veliko tehničnih sestankov glede različnih tem s poročevalcem Demero in gospod Fajon. Imeli smo potem tudi sestanek strokovnjakov EDPS, pa s civilno družbo, nosilci organov pregona. Veliko teh sestankov je bilo, imeli smo tudi javno posvetovanje, povabili smo državljane, da sodelujejo pri tem in potem smo pripravili tudi vseobsegajočo presojo vplivov, ki je bila objavljena januarja letos in naj povemo, da smo tukaj vključili tudi specifično oceno temeljnih svoboščen, ki temelji na raziskavi, ki smo jo izvedli lani glede temeljnih pravic. Potem naši prilogi 2016 temelijo na torej, zelo vseoključujočem pripravljenem postopku. Veliko je bilo prispevkov, to so seveda prilogi komisije, bili pa so pripravljeni osotrovani z vsemi zainteresiranimi stranmi. Torej, sedaj pa si poglejmo sistem vstopa in izstopa SVI. Načeloma bo to veljalo za državljane tretjih držav, za tiste, ki potrebujejo vizume in za tiste, ki ne, ki pridajo za do 90 dni, za kratko obdobje v šengensko območje. Torej, govorimo o obiskovalcih, turistih in tako dalje. Leta 2015 smo ocenili, da govorimo o približno 200 milijonov stopov in izstopov v Schengen v tej kategoriji. SVI, bo registriral ime, potovalni dokument, biometrične podatke o tem državljanju tretje države. Prav tako bomo imeli potem upise, datum in kraj vstopa ali izstopa. Sistem bo nadomestil trenutni, trenutno ročno žigosanje in bo v skladu z direktivo varstva podatkov, ki je bila sprejeta aprila letos. Kaj pa bo sistem prinesel? Najprej bomo imeli zelo podrobne informacije na hiter samodejen način. To bodo dobili meni organi, potem bomo videli podatke o vizi, če bo potrebno, in tudi kako dolgo lahko obiskovalec ostane v Schengnu. Prav tako bomo imeli zapisane zavrnitve vstopa ali stopa. Sistem bo ponudil potem podatke tudi potnikom, koliko časa lahko najdlje ostanejo. Prav tako bo ponudil natančne informacije za migracijske organe, kdo je ostal že predolgo in to bo potem podprlo nadzor v Schengenu, prav tako pa bomo tako lahko tudi prijeli nezakonite migrante. Sistem bo nudil zanesljive podatke odločevalcem, na sorazmeren način, tako bomo lahko potem seveda izvali ustrezno migracijsko in tudi vizno politiko. Eden glavnih ciljev sistema je, da bomo pospešili nadzor na mejah, kajti šlo bo za samoden sistem, torej šlo bo za hitrejše preglede. Informacija je ključnega pomena in kot sem dejal, bo to nadomestilo ročno žigosanje potnih listov kar se tiče dostopa za organe pregona. Tu bomo imeli identifikacijo tudi teroristov, zločincev, pa tudi žrtev. In imeli bomo tudi zapisano zgodovino potovanj osumljencev, zločincev, pa tudi žrtev in tako bomo dopolnili informacije, ki jih trenutno imamo v šengenskem informacijskem sistemu. Kar se tiče razlik s predlogom 2014 naj omenim glavne. Najprej povem, da je razlika pri strukturi sistema. Komisija sedaj predlaga samo en sistem vstopa in izstopa. Ne bomo imeli torej programa, ki bo centraliziran, lahko bomo imeli nacionalne. To je bolj prožen pristop. Drugi pomemben vidik je medoperabilnost. V parlamentu smo o tem že tudi kar nekajkrat govorili. Zato, da bi dosegli bolj učinkovite preglede, bomo imeli povezavo med centralnimi sistemi in vizumskimi informacijskimi sistemi. Imeli bomo neposreden dostop, neposredno povezavo in kot sem dejal, bo to pomagalo, da bo sistem hitrejši, prav tako pa bomo imeli tudi veliko prednost pri varovanju podatkov. Tako se bomo izognili podvajanju podatkov, ne bomo torej imeli podatkov iz SISA, ki bi jih potem premeščali v IAS. Ne, vse bo v določenem sistemu in ne bo prišlo do premikov. In potem še tretja velika prednost, biometrični indikatorji, kot je bilo omenjeno v prvotnem prologu, smo predlagali prstne odtise. Tukaj pa imamo sedaj, predlagali smo deset prstnih odtisov, sedaj pa imamo tukaj štiri prstne odtise in obraz kot biometrične indikatorje. Imeli bomo tudi e-orata, pri vstopu in izstopu, tako bodo državljani tretjih držav lahko sami sprožili postopek pregleda, preden bodo prišli na mejo. Zaščita podatkov. Tukaj smo uvedli znižanje obsega podatkov. Leta 2013 smo govorili, o 36 nizih podatkov, sedaj smo to zmanjšali na 26, torej 10 manj v primerjavi z 2014. 26 je dovolj za delovanje sistema. Obdobje hrabe podatkov komisija predlaga, da bi podatke hranili 5 let, vse namene. To bomo, tako bomo zmanjšali potrebo po ponovnem upisu. Istočasno pa bo to omogočilo službam na meji, da bodo lahko izvedli ustrezno analizo tvegan, kaj te imeli bodo torej hran podatkov. Pet let to je podobno obdobje, kot je tudi naprimer obdobje veljave potnega lista, ko imamo torej ročno žigosanje. Torej, obseg in obdobje za shrambo podatkov sta podobna pet let. Organi pregona bodo od samega začetka lahko imeli dostop do SVI, seveda pod točno določenimi pogoji, ki so bili določeni že v drugih instrumentih v preteklosti. Potem končna pomembna razlika je glede stroškov. V prelogu 2013 smo namenili 1,1 milijardo indikativno, potem so to znižali na 798 oziroma 793 milijonov evrov v finančnih rezervacijah. Naši novi izračuni po revidiranem, poenostavljenem sistemu pa ocenjujemo, da bo 480 milijonov evrov dovolj za razvoj sistema vstopa in izstopa. Sedaj pa na kratko, če se vedamo šengenski meni zakonik, tukaj moramo vključiti tehnične spremembe, ki so posledica vzpostavitve SVI-ja v ta zakonik. In glede vsebine imamo dve pomembni spremembi. Najprej, odprte možnosti, da uporabljamo torej sisteme za e-vrata in samo uporabo sistema za državljanje tretjih držav in kot sem že omenil, bomo imeli tudi pravno podlago za vzpostavitev nacionalnih RTP-jev, ki jih lahko potem vzpostavimo na prostovoljni podlagi, če si države članice tega želijo. In morda še nekaj, kar se tiče RTP-ja. prvotni predlog ni bil ohranjen. Razlog je v presoji vplival, zato ker so bili utemeljeni dvomi, ali bomo imeli dovolj državno teti držav, ki bodo zaprosili za RTP, če bomo imeli ta sistem in če bomo imeli torej našanje sistema SVI za vse z informacijskimi sistemi. Če bo cilj olajšati in pospešiti. Stop in stop za vse, potem bo dodana vrednost RTP-jev zelo omejena. In potem nima prav veliko smisla, da imamo sporedne sisteme za lajšanje, ki bodo pomagali samo nekaterim, premalemu številu ljudi. Tiste države članice, ki želijo scheme, RTP pa seveda lahko to storijo v kontekstu dvostranskih odnosov, naprimer, ko gre za privilegirane trete državljane. To že obstaja in to bomo torej lahko imeli tudi v prihodnosti, vendar pa bo to temeljilo na torej skupnih dogovorenih šengenskih pravilih. To je torej logika za tem. In končno, naslednji koraki. Predlog je bil predstavljen v Luksemburgu eh, prejšnji mesec. in komisija upa, da bo s zakonodajalcema lahko hitro prišlo do dogovora. Sporočilo govorimo o koncu letošnjega leta in če bi se to zgodilo, potem bi seveda nam to dovolilo in tudi EOLISI od leta 2017 razvoj tega sistema in bi postali potem operativni 1. januarja 2020. Hvala lepa. Hvala lepa to je zelo ambiciozna časovnica, veliko dela je pred nami. Tako, sedaj pa najprej poročevalec, DSD Mera. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Vodoma, predsednik, ste dobro orisali ozadje in prvotne negativne elemente tega predloga. Sedaj smo se tega spet lotili. Imamo pilotne projekte, ki so sledili intenzivnim razpravam v parlamentu, razpravam z vsemi zainteresiranimi stranmi. Gospod Rosenborg. in jaz kot poročevalec in poročevalci v senci smo seveda pomembni dejavniki pri tem vprašanju. Mislim, da bi morali biti sposobni hitro napredovati. Poznamo podrobnosti, ne začenjamo z ničle in zakonodajni predlog je bil znatno izboljšan in poenostavljen. Nekaj začetnih težav smo že razrešili. Tako da bom spregovoril o obeh predlogih, kar se tiče sistema vstopa in izstopa. In kar se tiče zavrnitve. vstopa ali izstopa na zonanih mejah. Bom pa seveda spregovoril tudi o pogojih za vstop in izstop. Istočasno pa bom spregovoril tudi o spremembi uredbe 399-2016. Torej, pozdravljam ta novi zakonodajni predlog, ki zajema pomembna vprašanja kot je zmanjšanje nepotrebnih biometričnih podatkov, kar se tiče med operabilnosti sistemov, kar se tiče dostopa do sistemov strani organov pregona, pa tudi manj sredstva bomo sedaj potrebovali za to. Z 1,1 milijarde smo prišli na pod pol milijarde. V Evropskem parlamentu bomo pozorno spremljali predlog, skušali ga bomo izboljšati na področjih, kot je varstvo podatkov, zato da bomo zagotovili, da bo to skladov z direktivo 14. aprila 2016. Kar se tiče biometričnih indikatorjev, pa smo veseli, da smo tukaj vsega, dosegli precej sprememb. Zmanjšali smo 40, pa smo tudi na 4. In prav tako je še eno zelo pomembno vprašanje, ki pa govori o tem, da moramo stvari pospešiti na mejah. Zamisel je ta, da bi pospešili dogajanje na meji? To je ključno vprašanje in želimo zagotoviti, da bomo imeli polno povezljivost in medoperabilnost z nacionalnimi sistemi. Kar se tiče časovnega razporeda, pa se bom s predsedstvom sveta in komisijo sestal k malu in tudi komisija je dejala, da je na voljo in hvaležen sem za to. Imeli smo že sestanek z e Liso, imeli bomo še več. Imeli smo tudi veliko sestankov že v prejšnjih fazah. Rad bi se seveda pogovoril o varstvu podatkov, o tehničnih elementih, o elementih za gane pregoja, pregona, o poenostavitvi, to je bilo že omenjeno, o medoperabilnosti in tudi o infrastrukturi za komunikacije. Imeti moramo varno omrežje, prek katerega si bomo lahko izmenjavali podatke z nacionalnimi organi. Potem pa mora seveda to imeti vpliv tudi na potnike, ponudnike storitev, da bomo imeli več eh, ročnega žigosanja in bomo seveda bolje obešeni, kdaj so ljudje vstopili ali izstopili iz Schengna. Naši kakovostni standardi bodo boljši. Brez tega ne moremo uporabljati na ustrezen način biometričnih indikatorjev poenostavitve, hitrejša obdelava na mejah in analiza podatkov, vse to bo zelo pomembno. Imeli bomo različne sestanke, predstavitve in mislim, da ni realistično, da bi predlog predstavili pred septembrom, kajti biti moramo zelo, zelo natančni pri našem delu. Potem pa imam tudi še osebne ovire nacionalne volitve v Španiji in formalna predstavitev poročila torej ne bo pred septembrom. Naj povabim vse poročevalce v senci. Nekateri so novi, nekateri se s tem ukvarjajo že dlje. Prosim vas, da sodelujete z mano, tako kot smo to počeli prej. Predano, zavezano, hvala lepa. Naj zahvalim svojo zahvalo vsem sekretarjatu, ki so ta dosež zelo dobro spremljali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jasa Demera. To je uh, velik dosij, zelo tehničen, je pa tudi zelo pomemben, kajti ta zajema tudi varstvo zasebnih podatkov in zato je to toliko pomembnejše. Hvala lepa za dosedanje delo. To sta dva praševalca v senci in verjetno bosta oba želela besedo. Začeli bomo z liberalci. Gospa Mlinar, izvolite. Hvala lepa, ja, gospod predsedojoči. Najprej bi se rada zahvalila vam, gospod Diaz de Mera, za dejstvo, da uh, je poročilo v dobrih rokah in zelo se veselimo sodelovanja z vami. Uh, pametne meje, sistem vstopa in izstopa. Pravzaprav bo eh, tu četrta baza podatkov. Splošna zaskrbljenost obstaja pomankanje izvajanja obstoječih določb sa strani držav članic. Celo v primeru, ko se zgodi, da države članice izvajajo določ, določbe, kakovost podatkov ne, uh, ni zadovoljiva. In zato je in ostaja isto vprašanje, zakaj potrebujemo novo podatkovno bazo, preden eh, dobro ovrednotimo in pa izboljšamo obstoječe sisteme. Europol še ne uporablja v celoti možnosti dostopa do centralizirane baze podatkov. Komisija še ni predstavila poročila o možnih načinih, kako bi izboljšali eh, interkonektivnost. Učinkovitost sistema vstopa in izstopa se bo izboljšala za interoperabilnostjo, to je izhaja iz sedmega člena. In eh, Iz poročila izhaja, da je interoperabilnost problematična. Zanima me, kako boste prepričali te probleme. In drugič, sistem vstopa in izstopa eh, se ne bo razširil na eh, eh, pregledovanje biometričnih podatkov za vse tiste, ki poskušajo vstopiti v Evropsko unijo. Torej, to se ne nanaša na vse države. In potem, kar se tiče tistih, ki ostanejo predolgo. Moje vprašanje je cilj, zakaj želimo izvedeti, koliko tistih je, ki so eh, presegli eh, obdobje eh, zadovoljenja bivanja. Dobro, dobili bomo te številke, ampak kaj bomo s tem storili? Kako bomo to obravnavali? In to je nekaj, kar bo nagovarjalo zgolj populiste vem, kaj se dogaja, če uporabljamo takšne podatke. Prihajam namreč iz Avstrije in vem, kaj se bo zgodilo, če bodo ti podatki prišli v javnost in potem ne bomo vedeli, kako bi te podatke obravnavali. Torej, zanima me, zakaj želimo to številko izvedeti in kaj bomo s temi številkami počeli. Nasplošno me skrbi, da bo to zgolj uh, eh, nadaljni primer hitro sprejete zakonodaje. in bojim se, da bo to zgolj nadzor eh, oziroma odziv na krizo, ampak mislim, da to ne bo pravi odgovor. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Veržja, eh, pročevalko v senci za GUE. Ja, hvala gospod predsedojoči, hvala komisiji za to predstavitev, ki je bila zelo celovita. Hvala poročevalcu. Veliko zadovoljstvo nam je sodelovati z vami že več let pri tem predlogu. Že ime tega predloga je precej zgodovinsko. Gre za to, da imamo pametne meje. Ne vem, kaj so te pametne meje. kot je povedal kolega iz eh, skupine liberalcev, ja, imeti pametne informacije v redu, ampak mislim, da ne bo tako. Kajti, če si pogledamo že poreklo tega predloga, je tu kar nekaj izzivo. Na začetku so nam pravili, da gre predvsem za to, da bi olajšali prehajanje meja. Vedno bolj. Rekli smo si, da gre vendarle za vprašanje o zagotavljanju informacij, da bi se borili proti imigracijam, zlasti nezakonitim imigracijam. Kajti rekli so nam, da bomo preverili datum vstopa, datum izstopa, da bi vedeli, kdo so ti, ki so nezakonito prisotni na ozemlju Evropske unije. Ampak tu vendarle moram reči, da imamo en ducat zakonodajnih besedil v parlamentu, In to gre vedno v isto smer, če si to dobro pogledamo. Jaz nič več ne razumem, kaj ti tu bomo ustvarili cel skupek nečesa, kar je pomešano. Podatkovno bazo imamo, tam imamo različne informacije. In vse to naj bi mi povezali. Mislim, da na koncu ne bomo imeli le enega samega sistema, ampak skupne standarde, ampak mislim, da se tu norčujemo iz vseh drugih, kajti če želimo, da je to učinkovito, potrebujemo skupen sistem. Vemo, kaj so to skupni standardi. Tu države ne bodo storile nič, le po svoje bodo delale še naprej. Tako je, ko gre za boj proti terorizmu, zelo dobro vemo, da gre za stolovanje med enimi in drugimi. Torej, kaj bomo tu sploh storili? Vesela sem, da smo šli iz milijarde 100 na 440 milijonov. Ampak glede na to, koliko smo to znižali, ne vem, 400 milijonov, to je vendarle velik znesek. Ampak zakaj bomo porabili teh 400 milijonov, me zanima, poleg vsega, kar še imamo. Zaskrbljena sem. Zaradi so povezav. In rada bi vedela, zlasti, kako se bo vse to poenotilo s tem besedilom, katero bomo sedaj glasovali, ker gre za krepitev preverjanja pomembnih uh, podatkovnih baz. To niso več pametne, te so pomembne na zunanjih mejah. Ja, pravite, vse to bo urejeno do leta 2020, glede na to, kako se tehnologija razvija, se bojim, da bomo leta 2020, ko bomo vse izvedli, bo to popolnoma zastarelo in neučinkovito in bomo morali vse popolnoma izničiti, kot smo to videli pri Visu in Sisu. Mislim, da zelo slabo uporabljamo denar evropskih sredstev, norčujemo se iz evropskih državljanov in ne bi smeli biti presenečni zaradi rezultatov v nekaterih državah, kaj ti. Tu imamo najbolj radikalne ideje, ki jih ne upoštevamo, ampak zato imajo voljivci raje original kot kopijo. In jaz sem res razočarana. Um... Hvala lepa. Preden se vrnemo k poročevalcu in njegovim sklepnim besedam, uh, bi rad vprašal še svet. Če uh, želi na kratko besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se poslankam in poslancem tega odbora. Dolgo smo pričakovali ta predlog tudi v svetu, že od leta 2008, če se ne motim. Svet meni, da moramo modernizirati procese nazorov eh, meja. Eh, modernizirati moramo tudi štempljanje. Za nami so tri leta uh, intenzivnih razprav, tako v svetu kot v parlamentu. Imamo raziskovalno študijo in pa tehnično študijo in te dve sta podlaga za ta uh, novi predlog. Menimo, da potrebujemo ta predlog iz različnih razlogov. Tukaj gre za boj proti nezakonitemu priseljevanju, kajti tukaj se nudi možnost za identifikacija tistih, ki a, eh, ostanejo predolgo, gre pa tudi za zagotavljanje varnosti in pa za a, omogočenje zakonitega priseljevanja. Ministri eh, so eh, konec aprila eh, o tem razpravljali, torej ministri za pravosodje in notranje zadeve in dajali so, da je to dober primer interoperabilnosti in pa uporabe informacijskih sistemov. Zato svet meni, da je predlog Evropske komisije dobra podlaga za nadaljne delo, zato da bi dosegli dogovor, če bo le mogoče pred koncem tega leta. Zato da bi to dosegli, je predsedstvo takoj začelo z delom na tem besedilu in eh, verjetno bomo z, zaključili z prvim branjem ta teden. Upamo, da bo to predsedstvo lahko tudi zaključilo s tem dosjejem. Smo v stalnem stiku s um, poročevalcem, gospodom Diasom Demirom in eh, veselimo se tudi sodelovanja z naslednjim predsedovanjem. Imamo zelo plodno sodelovanje s poročevalcem in se so poročevalci v senci. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi eh, komisija besedo za kakšen dodaten komentar? Ne. Torej, gospodija Zdenjera, izvolite, beseda je vaša za vaše sklepe. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo iz eh, uljudnosti sem želel še nekaj povedati, ne toliko, da bi zaključil s sklepi. Rad bi se zahvalil eh, gospi Mlinar in pa gospi Veržija za njuna prispevka. Zelo resno jemljem uh, vajne pripombe. Znanje je podlaga za kritiko in za razprave. Če bomo skupaj natančno preučili osnutek, potem bomo imeli možnost, da a, eh, odpravimo razhajanja in da eh, dosežemo konsense. Kajti. To je zelo pomembno za ta dosje. Zelo sem vesel, da lahko z obima sodelujem. In kar se tiče eh, tega, kar je dejal predstavnik sveta, on je čisto jasno povedal, da ima ta osnutek dva vidika. To sta eh, dve strani iste medalje. Torej po eni strani bi morali eh, olajšati potovanje in pa prečkanje meja zakonitih eh, eh, priseljencev oziroma zakonito eh, prečkanje, po drugi strani pa moramo zamejiti tudi nezakonito prečkanje. In jasneje tega ne bi mogel sam izraziti. Veselim se sodelovanja s predsedstvom sveta in pa sa komisijo. Sedaj pa se bo resnično delo šele začelo. Hvala lepa. Hvala lepa gospodija Zdemere, kot so dejali kolegi. Eh, ta dosje je v vaših zelo izkušenih rokah. Zahvaljujem se vam in pa poročevalcem v senci. Vem, da se bodo razprave nadaljevale in vem, da je pred nami tudi eh, javna predstavitev, ki eh, bo dostopna tudi več poslankam in poslancem. Hvala lepa. Sedaj pa lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu in to je točka 11. Tukaj gre za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017. Gospa Makovej se nam bo v kratkem pridružila, zato bom sama predstavil to točko. Kolegice in kolegi, dovolite, da predstavim to točko. Imeli bomo izmenjavo mnen za poročevalcem iz odbora za proračun in sicer o um, proračunskem letu 2017. Najprej bom dal besedo gospodu Jensu Gajarju. Lepo vas pozdravljam, gospod Gajar v odboru Libe. On bo predstavil proračunske prioritete. Potem pa bo dobila besedo gospa Makovej in ona bo spregovorila o prioritetah našega odbora. Potem pa bom dal besedo še poročevalcem v senci in drugim poslankam in poslancem. Mr. Gear, would you mind waiting just a minute till Mrs. McAvey arrives? Gospod Gajer bi počakali, da se nam pridruži gospa Makovej. Kolegice in kolegi, prosim, da ostanete v dvorani. Gospa Makovej se nam pridružila čez kakšno minutko. this is what happens when you stick to time. We were bang on 10.30. That's always a mistake. We should always overrun a little bit. But... Žal smo vezani na čas, zato točko um, smo predvideli čas do. Oziroma, s to točko bomo začeli šele v pol enajstih, zato moramo počakati. Jens, maybe, um... Jens morda bi kar začeli kajti ne vemo natančno, kdaj se bo kolegica pridružila. Lahko bi vi začeli z razpravo. Gospa Makovej pa eh, bo potem dobila besedo. Hvala. Torej, najprej bom dal besedo gospodu Jensu Gajarju in on bo predstavil proračunske prioritete. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Danes je dan, ko, ki je pred načrtovanim datumom objave proračuna. Načrtovano je bilo, da bo komisija splošni proračun za Evropsko unijo eh, predložila jutri. Medtem pa nas je obvestila, da bo objavo osnutka proračuna odložila za štiri tedne. Obrazložitev je sledeča. Finančne potrebe oziroma begunska kriza je sprožila velike stroške, ki pa jih še nismo mogli povsem ukalkulirati in sedaj je datum objave po referendumu v eh, Britaniji, to je sicer čisto na ključje. In to nima z dejanskim datumom eh, objave nobene povezave. Tako je, da ta zamuda ni povezana z velikimi komplikacijami. Eh, morali se bomo odpovedati sklepu ki je sicer del normalnega postopka in sicer je to posvetovanje in pa sklep o mandatu Evropskega parlamenta za trialog s svetom. Kajti zato bo enostavno zmanjkalo časa zaradi odloga objave. Proračunski postopek je tak, da se najprej svet. Eh, posveti uh, osnutku proračuna in ga spremeni, potem pa parlament dela na tako spremenjenem osnutku. To je torej okvir pred trialogom eh, v odboru za proračun se ravno posvetujemo o tem, da bi, uvedli postopek, ki smo ga uvedli, da bi izvajali postopek, ki smo ga uvedli leta 2014 kajti eh, potrebujemo posvetovanje, ki traja šest tednov. Oddali bomo priporočila poročevalca eh, in to priporočilo je bolj splošne narave, potem pa so tukaj še mnenja strokovnih odborov, to vključuje tudi vaše mnenje in to bo enostavno pripeta, pripeto eh, temu priporočilu odbora. In to skupaj je potem naše stališče. To je torej formalna situacija. Do sedaj je Evropski parlament aprila z veliko večino sprejel naše lastne eh, direktive in tam smo opozorili na to, da okvirni proračunski uh, pogoji, torej um, oziroma dejanski položaj je tak, da se v zadnjih 12 mesecih skozi proračunsko prizmo ni spremenil. Čakamo še, oziroma AFET in pa naš proračun se je v zadnjih mesecih ukvarjal z eh, begunsko krizo. Veste, kaj to pomeni in veste, kakšne finančne izzive predstavlja eh, begunska kriza. Po mojem mnenju je tako, da ta hip ni veliko eh, upanja za to, da bi izhajali iz tega, da bomo eh, finančne izzive obvladali v proračunu 2017, oziroma da se bodo finančni izzivi razlikovali v letu 2017. To je pomembno zato, ker v proračunski kategoriji 3, kjer imamo programe in sklade, eh, s katerimi se financira politika, eh, ki jo eh, opredeljuje ta odbor, torej do zgornje meje smo izčrpali proračunsko kategorijo 3. in zahvaljujemo se samo uh, zahvaljujoč mehanizmu prožnosti, uh, smo, dobili, smo lahko mobilizirali dodatna sredstva. In zato je Evropska unija sedaj bila sposobna se finančno na eh, novo nastali položaj, od, se je lahko Evropska unija na novo nastali položaj odzvala. torej proračunska kategorija 3 e, ne bo izčrpana do konca. Nimamo veliko manevrskega prostora za to, da bi financirali dodatne stvari. In zato sem tudi predvsej zagranjen, kajti države članice so bile tiste, ki so druga drugo hvalile leta 2013 za to, da je ta eh, finančni okvir prvi v zgodovini, ki niža stroške evropske politike. Oziroma, da stroški evropske politike v sedmih letih ne bodo znova rasli, ampak da bodo stroški upadli. Sedaj pa a, mi odboru za proračun že dolgo opažamo, da je to morda delovalo v trenutku, ko ni bilo krize, da pa je bilo tako, da čim je nastopila kriza, je ta zelo obremenila proračun proračun iz leta 2000, za leto 2017 moramo torej gledati skozi to prizmo. Pred nami je revizija eh, srednje ročnega finančnega ukvira, torej še jeseni bo komisija predložila predlog o tem, kako bi lahko pregledala oziroma revidirala srednje ročni finančni ukvir. Eh, torej, mi govorimo o reviziji, svet pa govori o pregledu. Torej, države članice bi morale eh, eh, zadevo pregledati, ali to vse skupaj še deluje. Evropski parlament in pa to vidi čisto drugače. In mi menimo, da je že čisto jasno, da enostavno nimamo dovolj denarja. To pa ni edini izziv tega proračuna kajti hkrati eh, je gospodarski položaj v številnih državah članicah še vedno kritičen. Več kot 3 milijarde eh, evrov moramo najti v proračunu, zato da bi imeli jamstva za Evropski sklad za eh, študije. Vse to je potrebno ne da bi povsem pustili obrobu povdarke iz strategije 2020. Naj povdarim sam tisto, kar je meni pomembno. Imamo pobudo za zaposlovanje mladih in pa boj proti revščini. Torej, to sta po dva povdarka iz Evrope 2020. In um, zelo so namreč omejene možnosti za otroke. In zato smo se v smernicah odločili, da je smiselno, da gospodarske instrumente, ki jih eh, da na razpolago Evropska komisija, poskušamo tesneje povezati s proračunom imamo eh, evropsko eh, gospodarsko perspektivo, imamo eh, evropski semester, imamo številne instrumente, ki opredeljujejo, kaj bi države članice lahko storile za to, da bi okrepile svojo konkurenčnost in pa svoj gospodarski položaj. Ampak vsi ti inštrumenti so po, mojem, po našem mnenju premalo povezani uh, Uh, in uh, mislim, da bi jih morali nujno povezati s proračunom in to bi pomenilo, če bi to storili, bi to pomenilo, da bi evropski proračun dobil močnejšo dodano vrednost. Torej, to so okvirni pogoji, v katerih smo poskušali vzpostaviti ta proračun. Dejal sem, da smo sedaj pod velikim časovnim pritiskom, ker je komisija torej za štiri tedne odložila objavo osnutka proračuna. Hkrati pa moramo zaključiti pred koncem leta. To so torej politične ocene, ki sem jih želel predstaviti, preden začnemo za posvetovanje. Želel sem vam torej nekoliko pokazati, kako je odbor za proračun oziroma v kakšnih um, okvirjih je uh, odbor za proračun vzpostavljal proračun. Položaj je sledeč. Svet, v svetu imamo nekako tri formacije ironično jih imenujem prijatelje kmetijstva, prijatelje kohezijske politike in pa prijatelje rabatov. Imamo torej te tri um, tabore, ki se bodo med seboj borili. Koliko denarja želijo dati na razpolago evropskemu proračunu? In kakšna uh, bodo plačila? v kategoriji 3, to so področja, ki jih politično zadevajo, ne bodo imeli možnosti za črtanja, glede na, to, da, glede na njihove politične naloge. Ampak, ko bomo dobili usnutek proračuna sveta, bomo videli, kakšni so posegi v druge proračunske kategorije in potem bomo morali razpravljati o tem, kako je z regionalnimi skladi in kako je z kmetijskimi skladi in ali si lahko ta obseg privoščimo. To so bile torej moje uvodne misle, sedaj pa se veselim razprave. Hvala. Much, Jens, Hvala lepa. Hvala lepa za to oceno uh, iz vidika odbora za proračun. Sedaj pa gospa Makovej, ki bo predstavila prioritete uh, odbora Libe. Izvolite, beseda je vaša. <clears throat> Zahvaljujem se vam eh, za priložnost za to izmenjavo mnen. Naj povdarim nekaj reči. Prvič. Potrebujemo um, premestitve tistih proračunskih um, vrstic, ki jih nismo izkoristili do sedaj in sicer preden povišamo uh, proračun. mislim, da bi morali za drugimi sredstvi napolniti eh, sklad za eh, azil in za begunce, ki je že izčrpan. Eh, morali bi financirati hitrejšo in bolj ciljno usmerjeno pomoč v Evropski uniji. In drugič, zdravljam vključitev to, da bomo v proračun 2017 vključili sredstva za to, da bi financirali transformacijo Frontexa in sicer v Evropska agencija za nadzor meja in obal. In zato, da bi ESO postal eh, popolna eh, azilna agencija. Morali bomo sprejeti pravilne odločitve za to, da bomo da se bodo vse agencije, ki se ukvarjajo za migracijo, izognile cilju znižanja osebe za pet odstotkov. Podpiram tudi uh, povišanje sredstev za Europol in Eurojust. To, bo, to bi omogočilo sodelovanje uh, obveščevalnih služb in pa policijskih organov in sicer v okviru preiskav uh, terorističnih groženj. Uh, svežen pametnih meja je dober korak naprej tako kar se tiče Evropske agende za varnost in Evropske agende za migracije. In to potrebuje tudi primerno financiranje. Četrtič. V imenu preglednosti pozivam Evropsko komisijo naj nam podrobno razloži, kako ste izračunali sredstva za proračun 2017 in zahtevam tudi objavo popolnega seznama potencijalnih prejemnikov eh, teh eh, sredstev in pa eh, redno vrednotanje oceno njihovih pogledov. To velja tudi za prejemnike nujne pomoči. Želimo vedeti oziroma ljudje morajo vedeti, kako se uporabljajo sredstva. Potrebujemo tudi redne presoje vpliva tako da bomo vedeli, eh, kaj ali ta pomoč, ki jo mi namenjamo, dejansko eh, pomaga ljudem. In petič ob koncu. Rada bi vas opozorila na to, da do 2. junija tega leta lahko vsaka predležna skupina ali odbor predloži predloge za nove eh, pilotne projekte in um, pripravljalne uh, dela za podaljšanje obstoječih uh, pilotnih projektov. To omenjam zato, da bi upozorila kolege na to možnost, kajti to bi bilo lahko povezano za begunsko krizo. Hvala. Okay, um, anyone... Hvala lepa. Želi še kdo drug besedo? Ne. Gospa Sipel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo kratka bom. Rada bi dodala pripombo ali dve k temu, kar eh, sta eh, dejala eh, predgovor, pred, moja predhodnika. Prvič, da. ko si je sonce in ko je vse v redu, morda ne potrebuješ povišanja proračuna. Ko pa nastopi kriza, moraš nameniti sredstva za to, da obvladaš krize. Potrebujemo svež denar v proračunu. In v prihodnje bomo morali spremeniti predpise za naš proračun, tako da ne bomo vračali neporabljenega denarja, ampak da ga bomo ohranili zato da bi imeli eh, neko zalogo za čas krize. In drugič, to je še bolj potrebno sedaj, ko smo ugotovili, da nekatere države članice niso posamično pripravljene prispevati k izzivom, s katerimi se soočamo. In sicer eh, ne v skladu s tem, kako podpirajo druge države in tudi ne prevzimajo svoje lastne eh, odgovornosti. Tudi na finančnem področju potrebujemo več odgovornosti za finančno področje v evropskem proračunu. In še moja zadnja točka. Ne samo, da si moramo bolj prizadevati za to, da bi rešili begunsko krizo. Če si pogledamo naše družbe, potem mislim, da si moramo še bolj prizadevati za to, da bi se borili proti revščini, ki eh, se širi v nekaterih delih naše družbe in tega ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Hvala lepa, Brigitte. Barbara Spinelli, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Imela bi štiri stvari, ki jih želim povdariti. Najprej stališče iz zadnjega leta, ko, v katerem smo prosili za to, da bi se posebej prizadevali za financiranje, ki je potrebno v reševanih akcijah v državah eh, članicah, ampak um, to ni imelo nobenih um, posledic. In Potem drugi predlog. Financiranje eh, prostovoljnega dela eh, v begunski krizi. To je zelo pomembno. Dobili smo eh, anketo, ki jo je objavil Amnesty International. In rezultat te ankete je bil, da je bilo prebivalstvo Evropske unije izredno odprto. Ljudje so bili pripravljeni sprejeti begunce, eh, zlasti naprimer v Angliji, pa tudi v Franciji. In eh, moja tretja pripomba. Pravna pomoč za migrante ki uh, eh, uložijo pravna sredstva za to, da jih ne bi vrnili v njihove države izvora. In četrtič, integracija v trg dela. Kaj ti to? Bi bilo po mojem mnenju možno z ustrezno podporo se strani Evropske unije državam članicam. Hvala lepa. Hvala lepa, Barbara. Če nihče več ne želi besede, bom. Prosil gospoda Ganje, da se odzove na to, kar smo slišali. Prosim. Ähm, Hvala lepa. Vsebinsko se z vami strinjam. Sploh nimam kakšnih ugovorov. Zato bom dal samo dve pripombi, kar se tiče tega, kar ste dali gospa Makovej in gospa Spinelik nisem samo poročevalec za proračun 2017, v odboru za proračun sem tudi stani poročevalec za agencije. Zato je vprašanje financ in osebja v agencijah nekaj, s čimer se osebinsko zelo ukvarjam. Popolnoma podpiram zahtevo, da bi teh 5 odstotkov znižanje števila osebja pet, za pet odstotkov v agencijah, ki so pod sebinsko odgovornost tega odbora, da bi te agencije izuzeli. Že celotni pristop komisije, kaj se tiče tega petodstotnega znižanja osebe, se mi zdi nesmiselen. Leta 2014 smo dejali, da bo vsaka institucija znižala število sebe za 5 odstotkov, torej tudi parlament bo moral to storiti v svojem mandatu. Komisija pa ni zajela skupaj vseh uslužbencev komisije in potem znižala za 5 odstotkov. Ne. Pri vsaki posamezni agenciji je zahtevala znižanje za 5 odstotkov. In tam, kjer to ni možno, ker pri Frontexu, EAS in pri ostalih potrebujemo še več osebja. Tam so pa potem naredili takole. Druge agencije so morale prispevati zaposlene s prezaposlovanjem. Če torej si ogledamo, kako se skupaj deluje, tiste agencije, ki niso mogli zagotoviti 5 odstotkov, so pač morale, za tiste so morale skočiti druge agencije in so potem zmanjšale osebe tudi za do 10 odstotkov, ker so se potem prezaposlili v te agencije. In tukaj moramo reči, da smo na tem področju izgubili. Na medinstitucionalnem sestanku s svetom smo se posvetovali o tem, ker smo imeli vtis, da tudi svet pravzaprav ni zadovoljen s pristopom komisije in tudi ni formalnega sklepa sveta, da se jim to prezaposlovanje zdi smiselno. Bili pa smo presenečeni kot delegacija Bora za proračun, da smo slišali, da, no ja, kar se tiče proračuna 2014, smo to implicitno sprejeli. Tak je pač trenutni položaj. Lahko se nam zdi to nesmiselno, vendar pa mislim, da je potrebno še naprej poskušati izuzeti te agencije iz tega znižanja za 5 odstotkov, vendar pa to bitko smo izgubili, to moramo povedati. In potem seveda druge agencije izravnajo zmanjšanje osebe pri teh agencijah, kjer se to ne da pri EASI, Europolu, Frontexu. Vendar pa kot proračunski politik moram reči, da moramo pri agencijah tudi biti praktični in moramo paziti, da ne bo potem prišlo do nižanja števila osebe v drugih agencijah, ki bo preveliko. Potem pa še drugi element, vaši sklepi odbora Libe povzročal nekaj težav nam v odboru za proračun. Kaj želim s tem povedati? Popolnoma razumem interes odbora Libe, da bi na primer za iskanje in reševanje imeli svojo proračunsko vrstico, da bi vedeli, koliko sredstev je na razpolago za to. Tako da bi tudi na vzven lahko povedali, toliko sredstev pa EU namenja za ta popolnoma spremljiv politični cilj. Po drugi strani pa to pomeni, ta proračunska vrstica, manj prožnosti. Kaj ti komisija in Frontex lahko znotraj svojega proračuna v trenutku, ko potrebujejo določeno vsoto, pa ni več sredstev iz proračunske vrstice, naprimer za reševanje in iskanje. lahko potem ozamejo iz drugih vrstic in namenijo temu točno zato, ker ta možnost obstaja. To si želimo. Če pa bo potem določena proračunska vrstica popolnoma izčrpana, bomo morali začeti s proračunskim zapletenim proračunskim postopkom, da bi tukaj spet zagotovili nekatera sredstva. Strinjamo se torej, samo naj vas opozorim, kar se tehničnih elementov. Če boste imeli svojo proračunsko vrstico, boste imeli več preglednosti, vendar pa manj prožnosti. In takrat, ko sredstva ne bo več, ko na razpolago ne bo nič več za iskanje in reševanje, v tistem trenutku bo težje dobiti še več sredstev. In mislim, da si tudi vaš odbor tega ne želi. Torej, samo namik v tej smeri. Kaj ti Seveda se potem zelo intenzivno ukvarjamo z mnenjem vašega odbora, razumemo tudi politično ozadje, kaj zahtevate, vendar pa pomislite tudi na to, da boste utežili vaš politični cilj, če boste zahtevali lastno proračunsko vrstico in če boste zahtevali več preglednosti. To morate vedeti, kaj ti konec koncev je naš politični cilj tisti, ki je najpomembnejši. In v bistvu ne boste naredili usluge tem političnim ciljem, če boste zahtevali lastno proračunsko vestrico. Hvala lepa. Hvala za vse, kar smo se naučili iz zbora za proračun. Mislim, da žal zamujamo. In še vedno imamo dve točke na dnevnem redu, gospa Makovej, mogoče zelo na kratko, ne? Dobro, mislim, da je bila to dobra razprava. Hvala kolegom, ki so prispevali, to je zelo pomembno za nas. Imamo tu nekaj variacij pri tem, kar počnemo, ampak ja, Jens, sveda moramo to razumeti, tu imamo kritično vprašanje za libe, ko gre za proračun, ampak želimo, da sodelovanje traja. Hvala za vašo prisotnost danes tu. Prosim prosim, da so ti odnosi močni še naprej. To so zelo težki časi tudi za nas, ko gre za proračun. Hvala. Hvala kolegom, ki so prispevali k razpravi. To, uh... Sedaj pa gremo naprej. Na 12. točko boj proti korupciji in nadaljni koraki na podlagi resolucije odbora Krim. Uvodoma, kolegi, naj vam osvežim spomin. 23. oktobra smo imeli resolucijo benzina kriminalu korupciji in pranju denarja. Videli smo tudi priporočila, ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprejeli. Parlament je odboru Libe naložil to nalogo, da bi se priporočila iz resolucije izvajala na politični in institucionalni ravni. Skladno s to resolucijo naš odbor sedaj sodeluje na podlagi zakonodajnega mnenja, ko gre za boje proti korupciji in tu izhajamo tudi iz resolucije odbora Krim. Glede na to, da je bilo kar nekaj pripravljalnega dela, vključno sestavo tega dokumenta, smo imeli tudi javno posvetovanje, imeli smo predstavitev strokovne študije, potem smo se pogajali z Eurojustom, nacionalnimi členi, s člani italijanskega preiskovalnega odbora za boj proti mafiji in sedaj bomo slišali mnenje poročevalke gospe Ferrara, ki bo predstavila svoj osnutek poročila. Laura, prosim. Hvala, predsedojoči. Dragi kolegi, najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v Sinci in sem drugim za predloge in prispevke k sestavi dokumenta, ki ga danes preučujemo. Hvala tudi sekretarjat odbora Libe za to, ker je pomagal na tehničen način. Hvala vsem, ki so bili na posvetovanju, kjer smo imeli kar nekaj razprave. Prav včeraj smo pričeli zabeležili smrt sodnika Falconeja. Videli smo, da je bil 23. maja 92 ubit skupaj z ženo in drugimi, ki so ga spremljali, ker se boril proti mafiji. Tu vidimo, da je boj proti organiziranem kriminalu in mafiji zelo pomemben. In treba je reči, da imamo toliko žrtovanj nedolžnih življenj. Pak tu bomo morali imeti minimalne skupne standarde, sicer bo to še vedno pojav, ki bo omejen le na nacionalno domeno. In tu bodo lahko imeli različno diversifikacijo svoje dejavnosti, delovali bodo na različnih trgih, izkoriščali bodo različne določbe, pravosodne in drugačne v državah, zato da bi se lahko širili in uporabljali zakonite vere. Boj proti korupciji je pomemben, tu izhajamo iz resolucije odbora KRIM, ampak to je le prvi korak v tem mandatu. Tu je treba upoštevati vsebino in priporočila, to, kar že imamo v resoluciji iz 23. oktobra 2013 glede boja proti korupciji, organiziranju kriminalu in pranju denarja. Treba se je osredotočiti na specifična področja delovanja, ki so tu prednostna. Zato je nujno, da imamo predloge, s katerimi bomo okrepili boj proti korupciji in organiziranem kriminalu. Torej, najprej za nadzor izvajanja obstoječih standardov treba je oceniti, kako učinkoviti so, potem imamo tu tudi sprejem in izvajanje tega v državah članicah. Zlasti, ko govorimo o obstoječih instrumentih na evropski in mednarodni ravni, torej za boj proti korupciji, pranju denarja in organiziranem kriminalu. V tem kontekstu bi bilo dobro, če bi Evropska unija pristopila Greku. To je zelo pomembno, ko gre za kulturo zakonitosti. Glede na to, da so drugi pojavi tu na tem kriminalnem področju pomembni, je pomembno, da v Evropi vodimo ta boj. Ampak tu se moramo soočiti tudi z drugim, kar je temu pridruženo, drugimi kaznivimi dejanji. Recimo tu imamo tudi boj proti pranju denarja. Kaj je tu pomembno? Ta kontekst tveganja kajti tu so čas institucije presej v šipkem položaju, se ne morejo odzvati na vse, zato delujejo državljani, imamo tudi različne kriminalne organizacije. Treba je storiti vse, da bi boj opredelili z ukrepi v dobrih politikah, socialnih, ekonomskih, politikah zaposlovanja in izobraževanja. Zato imamo v okviru tega projekta tudi posebno enoto Evropolo, tako, da bi se ta enota ukvarjala z različnimi razinami kriminala in z družbami različnih sektorjih. Potrebujemo organ, ki bo poskrbel za usklajeno izvajanje preiskovalnih ukrepov na področju organiziranega kriminala. Glede zakonodajnega okvira gremo v smeri krepitve. Treba je prositi za oblikovanje minimalnih standardov ko se to nanaša na kazniva dejanja in sankcije na področju organiziranega kriminala in korupcije. Zato bi izboljšali čezmejno pravosodno sodelovanje. Tu se je treba sretočiti na skupno opredelitev organiziranega kriminala, zlasti ko govorimo za javno politiko. Potem imamo tudi žvižgače, priče in druge, ki sodelujejo s pravosodjem. Tu potrebujemo seveda standarde, tudi ko gre za neodvisno evropsko toživstvo pristojnosti, pooblastila, vse mora biti dobro opredeljeno, potrebno tudi boljše kodstvovanje med pravosodnimi in policijskimi organi na evropski ravni. V tem osnutku vidimo, kako pomembno je čezmejno stelovanje policijskih in pravosodnih organov. Tu vidimo, da so postopki preveč dolgi, preveč birokratske in tako, da je učinkovit boj proti organiziranju kriminala na evropski ravni omejen. Zato želim v tem področju, da države povečajo sredstva strojanje pravosodnih policijskih organ, treba zagotoviti tudi dostopnost dokazov vzajemno, potem potrebujemo skupne preiskovalne okvire, skupni sistem komuniciranja in izmenjavo informacij. Potem je pomembno tudi strategijo spremljanja toka kapitala, zato da bi videli, kakšne so ti organizirani kriminal, kazniva dejanja, potrebujemo standard, da bi zagotovili večjo preglednost in sledljivost pretoka tega denarja. Zlasti na področju evropskih sredstev potrebujemo končno preverbo glede rabe letih. Potem je pomembno, da izvajamo ukrepe na področju sleditve, zaplembe in zasega tega premoženja treba je preučiti vse socialne posledice povezane s tem. Kaj ti kriminalno premoženje je pomembno, tu je treba preprečiti infiltracijo tega kriminala v nezakonito delo. Včasih eh, ta kriminal posega tudi v zakonito gospodarstvo. Imamo tudi politične institucije, država, ki so povezane s tem. Imamo produktivnost javnih sredstev, Včasih eh, imamo tudi ponarejanje javnih naročil, izkrivljene konkurence na trgu. V tem poročilu želimo imeti skupaj ukrepov glede javnih naročil, zlasti, ko gre za izvajanje celovitega sistema celotne Evropske unije. Tudi govorimo o e-javnih naročilih, zato bi zmanjšali tveganje korupcije pri javnih naročilih. Prosimo države, da izvajajo instrumente nadzora teh javnih naročil, da bi izključili vsa podjetja, ki so povezane z organiziranim kriminalom. Tako da nimamo tu gospodarskih donosov na tak način. Države bi morale svoj redonesti instrument certificiranja boja proti kriminalnim vidikom podjetij. Potem potrebujemo tudi izmenjavo informacij na evropski ravni, glede specifičnih področji delovanja, ker smo v teh zgodovinskih trenutkih sedaj bili pozorni na to, tu imamo Eh, različne čezmejno značilnosti teh kriminalnih združb. In to vpliva tudi na upravljanje organizacije kriminala. Tu je treba tudi pogledati, kako je s ponarejanjem blaga, farmacijskih izdelkov, kako je tudi z drugimi živili. Tu v Evropski uniji potem imamo tudi trgovanje z mamili. To je seveda v osrčju tega dela. Organi za preiskovanje mora biti povezan s tem, pa tudi preventivne vidike potrebujemo. Včasih imamo tu tudi zakonite igre na srečo in na tak način potrebujemo dobre standarde glede preventive. Potem se moramo tu zrušiti davčne oaze, kajti tam je veliko recikliranja tega denarja, ki izhaja iz takšnih kriminalnih dejavnosti. In to je treba seveda preučiti, potem je treba poglobiti povezave med rozekinalom in terorizmom, kajti tudi to je lahko vključeno v predloge spremembe. Potem vidimo, da imamo tudi infiltracijo organiziranega kriminala v upravljanje eh, sredstev, ko gre za sprijem migrantov. Imamo pojave korupcije, infiltracije v kriminalne združbe in mafijo, tudi v centrih za sprejem, prosilcev za azil. To je postal pravi biznis sedaj. In tu vidimo potem tudi, kako se vodijo ti centri in sredstva je treba porabiti za vključitev migrantov, za njihov sprejem. V Evropski uniji vidimo nove priložnosti na trgu za kriminalne združbe, kajti ti ponujajo storitve na tej poti od države porekla do Evrope in to je edina alternativa, ki jo ima na voljo migranti. Ko gre za migracijske toke, vidimo tudi drugačne gre, torej trgovino z ljudmi, z organi, prostitucijo, suženstvo. Tu se skrivajo različne organizacije, ki se okvarjajo s takšnimi dejavnostmi. Potem imamo še eno specifično področje, tu gre tudi za vodenje z odpadki, tu imamo veliko tvega za nezagotelovanje. To prinaša lahko veliko dobičko. Tudi trgovina z odpadki, potem tudi razgradnja toksičnih odpadkov. Tu imamo veliko nezakonitega delovanja in to vpliva tudi na državljane in to posega v življenje in tudi v zdravje državljanov. Ta osnutek je le izhodišče kajti to je treba oblikovati skupaj s predlogi sprememb. Upam, da bo ta zadnja faza potekala v dobrem duhu sodelovanja, zato da bomo lahko dosegli dobre rezultate in da bo to pomemben prispevek in da bodo to kakovostni prispevki v tem boju, kajti glede na podatke Europola gre tu na tisoče kriminalnih združb, ki se lahko infiltrirajo na zakonite trge, v politične procese, institucije. In to posega v pravno državo, osnovne pravice, pa tudi kakovo življenja, mentaliteto, kulturo na tisoče evropskih državljanov in drugih različnih skupnosti. Hvala vsem, zahvaljujem se poročevalcem v Senci, vsem, ki so sodelovali pri razpravah, hvala Evropski komisiji, hvala Europolu, Eurojustu, IPRS, torej vsem, ki so prispevali k sestavi tega poročila. Hvala. Hvala za to celovito predstavitev vašega poročila. Z nami so nekateri poročevalci v senci. Gremo po vrsti. Začeli bomo z gospodom Melon iz ELS-a. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mogoče bi začel s tem, da bi se zahvalil poročevalki za vas trud pri tem predlogu, pri tem poročilu. Vidimo, da so to absolutne prioritete, to zadeva vse nas in prav gotovo bomo morali delati na tem vseh političnih skupinah. Zato, da bi razumeli te zelo zapletene pojave, kajti tu imamo tudi socialne, ekonomske, politične, kulturne posledice v vseh državah Evropske unije to je seveda povezan z organiziranim kriminalom in to seveda presega nacionalne meje soverenih držav. Tu imamo člen 83 pogodbe delovanja Evropske unije, ki določa de minimis pravila na tem področju. Preko običajnega zakonodajnega postopka lahko svet in parlament določita minimalne standarde za kazenske sankcije, za posebej hude oblike kriminala, za čezmejne vidike, ki jih imamo zaradi narave in zaradi tega, da imamo pri teh kaznjivih dejanjih potrebo potem, da se borimo proti temu na skupnem shodišču. Zakonodajalec lahko določi de minimis standarde in državljani Evropske unije se morajo truditi po najboljših močeh. To zahtevajo od evropskih zakonodajalcev, kajti tu imamo vidike, ki škodujejo. Če imamo karkoli, kar škoduje evropskem projektu, je to korupcija. Korupcija v Evropi, v državah članicah, ko gre za evropska sredstva. Tu imamo na milijone evrov, ki poniknejo in našem celotnem moči. Boj proti korupciji zahteva predvsej več trudov kot to, kar smo imeli doslej. Neodvisni evropski tožilec z okrepljenimi pooblastili je projekt, ki je za nas v spredju. Potrebujemo tudi več policijskega pravosodnega stolovanja. To stolovanje mora biti bolj učinkovito na evropski ravni. Seveda bo to odločilen vidik pri tej strategiji do leta 2020 in tudi, ko gre za izvajanje te strategije, učinkovitost bo v veliki meri odvisna od nadzora korupcije. Ne moremo pozabiti tudi na politični kontekst, v katerem smo danes, to, kar obravnavamo. Vemo, da imamo tudi finančno krizo in ta kriza je prinesla dodatni pritisk za evropske vlade. In to bi bil protislavni signal, da bi sedaj evropski politiki v odnosu do teh držav, ki so v težavah, zahtevali veliko posegov proračun, mi pa bi potem ne bili bolj učinkoviti pri porabi sredstev. To je pomembno zlasti, ko gre za politiko boja proti korupciji to mora biti zelo pomemben del naših politik pri subvencijah. Potem smo tu omenjali različne vidike, kot je rekla poročevalka, imam politične, socioekonomske vidike, okoljske vidike in mi bomo delali na tem, da bi parlament predstavil dobre rešitve. V imenu LSA se zahvaljujemo poročevalki za vas tudi. Hvala. Hvala. Sedaj pa Elijana Jotova iz uh, skupine socialistov, prosim. Hvala, Klod. Na začetku bi se rada zahvalila Lauri Ferrari za dobro skupno delo. Hvala tudi kolegom, poročevalcem v senci. Pri tem zelo zapletenem delu zelo obsežnem delu v skupini, se trudim, da bi imeli dobre rešitve, da bi imeli vse oris tega, kaj je boj proti korupciji, kako to zgleda v Evropi. Priznati moram, da imam poseben odnos do tega poročila, kajti že dve leti delam na podobni temi, to je poročilo Jakulinja in predtem smo imeli rešitve, ki se zadevajo vse, kar je bilo doseženo predtem. Dodala bi še nekaj, nekoliko razočarani smo bili zaradi predhodnega poročila Evropske komisije. Pričakovali smo veliko več, ko gre za zakonodajne predloge na evropski ravni, nekaj, kar bi bilo veliko bolj učinkovito v boju proti korupciji in organiziranem kriminalu. V preteklosti in sedaj smo imeli največ težav s skupnimi opredelitvami glede evropske opredelitve korupcije, Laura sedaj dodaja opredelitev organiziranega kriminala. Pričakujemo te opredelitve, kaj ti tu je kar nekaj razlik med različnimi državami in te razlike vodijo tudi do različnih eh, kazenskih zakonodaj. V boju proti korupciji je potem vse še teže zaradi teh razlik. Potem še nekaj, kar smo pričakovali. To so bili specifični zakonodajni predlogi harmonizacija, ko gre za nezakonito pridobljena sredstva, ko gre za interese davčne oaze, korupcije na upravni ravni, žal ni bilo rezultatov komisiji na nobenem področju, ki sem ga pravkom ne. ne še v poročilu Jakolinija smo zastavili nekaj pomembnih vprašanj o tem, kako naj delujemo na evropski ravni. Kaj naj evropske institucije storijo to? Jasno je, da evropske institucije sedaj delujejo na lesno pest, ni horizontalnega sodelovanja. To pa je priložnost za organiziranje kriminala v Evropi, da lahko izkoristite vrzeli. Tu se poraja pomembno vprašanje o javnih naročilih, kako je to povezano s tem, kako to stvarja več priložnosti za koruptivne prakse. V poročilu Laure imamo nove ideje ki so se pojavile iz nedavne resolucije parlamenta, to je povezano s praksami korupcije, povezano je z migracijskimi sredstvi, z sredstvi za begunce. Tu imamo sredstva, ki so namenjena migracijskim krizam in žal smo to videli tudi v Katani. Del sredstev, ki naj bi šel za migrante, za begunce, ki to potrebujejo, grejo v druge žepe. Sedaj imamo preiskavo glede tega tam. Mi že nekaj časa pravimo, da bi morala Evropska komisija imeti zakonodajne predloge in doslej smo imeli le poročilo komisije o korupciji. To poročilo vsebuje kar nekaj sledkov, dejstev, priporočil, ni pa nič resnega, če govorimo o zakonodajni podlagi. Spomladi smo pričakovali novo poročilo, to je trajalo nekaj časa, upam, da bo komisija obrazložila, zakaj še ni predloga. Že nekaj časa razmišljamo o tem, da če želimo imeti učinkovit boj proti korupciji, moramo imeti tudi podobne standarde v državah članicah. In tu imamo različne čine spremljanja tega recimo za CVM v Bolgariji in Romuniji, ta mehanizem ni več učinkovit. Boj proti korupciji bi moral biti bolj učinkovit in je lahko bolj učinkovit, če je to urejeno na poenoten način v vseh državah. Ne da bi kazali s prstom na eno ali drugo državo. Socialisti in demokrati bomo predlagali specifične predloge spremenk k poročilu. Šli bomo v tej smeri, v smeri boljše harmonizacije zakonodajnih standardov, potem naj bi preučevali prakse korupcije v tretji državi, kot tudi korupcijo v evropskih institucijah. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Andras Vinstesen, pročevalec in cilj skupine IKRA. Na začetku bi radi povdarili, da skupina IKRA podpira oblikovanje evropske strategije za boje proti čezmeni korupciji, pranju denarja, boje proti turizmu in kibernetski kriminaliteti. Tako da je naše izhodišče v tej razpravi pozitivno. V snotku poročila vidimo, da je tukaj nekaj dobrih pobud, s katerimi se lahko strinjamo v skupini IKRA. Gre za povečano izmenjavo informacij, bolj sodelovanje med organi za preiskovanje pregon v državah članicah, gre za boljšo zaščito žvižgačev, gre za večjo preglednost in sledljivost evropskih sredstev. In radi bi povdarili, da ko gre za povezavo med organiziranim kriminalom in terorizmom, to zelo pomeni, ker tu imamo tudi boj proti trgovini z ljudmi, to so bistvene vprašanje za nas. In vse te pobude bomo lahko podprli v končnem poročilu. Ampak, vseeno vidimo kar nekaj pomislekov. Mislim, da je to znano in ne moremo podpreti recimo to, da bi šli v smeri oblikovanja urada Evropskega javnega toživca. Od začetka smo proti, ne moremo podpreti to, da Evropska unija postane članica Greka, kajti tukaj za prerasporeditev premoženja, ki izhaja iz eh, kriminala in da se to uporabi za socialne storitev, tu imamo pomisel glede subsidijarnosti. In zato bi priporočili uradi to preučili, da bi to spremenili ali pa celo črtali, če se le da, če bo podpora za to. Sicer pa eh, lahko podpremo produktivno sodelovanje z drugimi strankami, da bi imeli dobro poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa Natalija Uspe. Za skupino Alde, ja, hvala, gospod predsedujoči. Moje prve besede so namenjene Lauri Ferrari. Hvala za to poročilo. Mislim, da je skoraj da odlično. Imamo zelo dobro sodelovanje. Imeli smo dobre sestanke med poročevalci v Senci, Lauro Ferraro. Mislim, da je Laura odlično upoštevala velik del naših pripomb. S tem smo le obogatili besedilo. Dodali smo nekaj vidikov v tem času, ko smo obvestilo spreminjali s predlogi. Hvala Lauri, ker je organizirala in oblikovala zelo pomembno urodje, torej vprašalnik je poslala vsem toživcem in članom Eurojusta in tudi posvetovalnemu forumu za javne toživce in to je bilo zelo dinamično orodje, ki je bilo na voljo za oblikovanje poročila. Glede same vsebine, glede oblike najprej. Tu imamo osnutek poročila, ki predlaga, to pogosto pravimo, pa tega ne izvajamo, torej predlaga in postavlja spredje praktični pristop. Gre za to, da bi imeli tu prioritete v spredju, da bi poudarili nekatere vidike, da bi se osredotočili na nekatera področja, da bi se izognili temu, da bi imeli božično drevesce, ki je preveč okrašeno in da bi se preveč oddaljili od cilja. Glede vsebine se res strinjamo s tem, da je treba poudariti izvajanje orodij po državah to vidimo v poročilu in to je predlagano. To treba poskrbeti za to, da države dobro prenesejo ali pa so že prenesle in izvedle instrumente, ki so predvidne v evropski ravni. Evropska komisija pa mora to sprožiti postopke kršitve, če ni tako. Potem še nekaj, kar je zelo pozitivno v osnutku poročila. Tu smo se še posebej osredotočili na nekaj, kar je sicer logično, ampak mislim, da je bilo to odlično urejeno, da bi podarili pomembnost povezave med davčnimi oazami in pranjem denarja. Tudi tu potrebujemo besedilo, da bi izboljšali sledljivost pretoka kapitala. To je toliko bolj pomembno, kajti vsi vemo, da je to aktualna tema. Potem eh, seveda še nekaj, kar so kolegi omenjali in to omenjamo v vseh naših razpravah odboru Libe, gre za potrebo potem, da oblikujemo evropsko toživstvo, ki ni le neodvisno, ampak je močno. Močno in neodvisno, neodvisno in močno. Vedno to omenjamo in na koncu imeno skupine Alde želimo strajati na treh majhnih elementih, kar bi lahko obogatilo besedilo. Gre za boj proti vsem oblikam kibernetskega kriminala, to je prvi vidik. Ta boj je pomemben, to je treba trditi. Mogoče na področju te kategorije v besedilu, kjer omenjamo specifična področja delovanja, kaj ti res je, ta kibernetska kriminaliteta ima posebno težo tudi pri panju denarja, tudi pri ponarejanju in to je seveda mm, nekaj ogromnega. Našli so neke številke. Imamo 750 milijard evrov v Evropi, ko gre za te kriminalne dejavnosti. To, kar je povezano s čezmejno vizijo organizirane kriminal, torej 750 na leto, kar je ogromno, če to povežemo tudi s trgovino heroina, kokaina in konoplje. Mislim, ta znesek je ogromen. Potem drugo, pomembnost Evropskega javnega toživstva. Podariti moramo, da mora imeti na voljo lasna sredstva in še pomembnejše je to, da deluje dobro in zato mora imeti več pristojnosti in to ne smemo imeti le na boj proti zaščiti javnih finančnih interesov Evropske unije. Na koncu še zadnja točka, kar zadeva zamrznitev in zaplimbo premoženja. Direktiva iz leta 2011 deluje. Sedaj počasi prinaša sadove. Ampak sklepi danes kažejo, da pogrešamo možnost zaplembe in zapreznitve premoženja zakoncev ali dedičev, če pride do obsodbe. To ni dovolj natančno, kajti v praksi vidimo, da če pride do teh dogodkov, se zelo hitro zgodi, da premoženja prenesejo na bližnje, na sorodnike, To pa prepreči kakršen koli pregon in to potem postane nemogoče za policijske organe, pravosodne organe, da zaplenijo ta umazani denar. No, ne avtomatično, pa sploh nimajo možnosti, da to storijo. Torej, gre za nevaren beg denarja. In za konec še nekaj, korupcija in organizirani kriminal. Tu vidimo tudi velike gospodarske stroške. Tako da moramo sprejeti ukrepe, izkoristiti to dobro poročilo, da bi ustrajali na tem, da bi delovali, kajti poleg vsega tega je to tudi grožnja, to je poseg v pravno državo in zato moramo to izboljšati, reaktivnost, odzive politikov, prav zaradi tega poročila, kajti treba se je soočiti s temi multinacionalnimi organizacijami, ki jih je toliko in imajo toliko lovk povsod. Hvala. Thank you. And, uh, Hvala lepa. Um, e Gospod Dion, poročevalec senci za GUE. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam se želim navezati na to, kar je dejala gospa Grisbeck, sodrovanje med poročevalci v senci v večjih priložnostih, ko smo kar poglobljeno pripravljali to poročilo. Hvala lepa, torej, poročevalki za to. Kar nekaj sporočil pa smo imeli med pripravami. Eno je bilo, da se moramo izogniti božičnemu drevescu s preveč željami in zahtevami. Na koncu pa je morda končni učinek drugačen, ker je toliko za to to. Poročilo je jedrnato, istočasno pa mislim, da se moramo izogniti temu, da bi parlament vedno znova pripravljal priporočila, potem imamo splošno razpravo, morda plenarno razpravo in potem svet ali komisija reče, da hvala lepa, to je zelo koristno, vendar pa bomo vseeno nadaljevali z našim delom potrebno je doseči tudi na določeni točki konkretne rezultate. Kar se tega tiče, bom predlagal kar nekaj predlogov sprememb na to poročilo, še prav posebno zato, da bo bolj natančno določeno, kaj pričakujemo od komisije, sveta in držav članic in kdaj. Naj dam nekaj primerov. Naprimer, ko govorimo o korupciji, vidimo ti priporočili ki je v sedanjem poročilu. To smo že imeli prej. Me pa nekoliko moti, ko vidim, da imamo točke za stik v državah članicah za boj proti korupciji, imamo izmenjavo mnen v svetu, sam pa o tem nič ne slišim, ne vidim poročil o napredku, ki smo ga dosegli. Vemo, da je komisija enkrat izdala poročilo o boju proti korupciji v državah članicah, sedaj čakamo na drugo. Mislim, da je bilo že kar nekajkrat preloženo. Želim to poročilo imeti sedaj. Želim si, da bi bilo vse obsegajoče in da bi imeli torej tudi omembo boja proti korupciji v institucijah. Mislim, da moramo torej imeti bolj konkretne zahteve. Uh, moramo tudi povedati, da ne moramo kar večno podajati splošnih priporočil, imeti razprave s svetom, ne da bi dosegli pravega napredka. Za nas se še vedno pritožuje, da komisija ni dovolj aktivna, kar se tiče mehanizma za moratori in za boj proti korupciji. To smo omenjali že kar nekajkrat, napredka pa ni. V poročilu tudi ni omembe. OECD. Če si ogledamo to, potem lahko rečemo, da tudi tukaj ni pravih zaves za boj proti korupciji, kar se tiče podkupovanja strani podjetij. In glede na to, mislim, da moramo imeti tudi odstavek o trendih, ki so vedno slabši, kar se tiče kaznjivih dejanj, da države članice nimajo dovolj sredstvo za boj proti korupciji. Veliko je prednostnih nalog vsake držav članic, veliko tudi o tem poročilu. Rad pa bi to poročilo končal seznamom konkretnih prioritet za države članice, za komisijo, da ne bomo rekli danes korupcija, jutri pranje denarja, potem pa vidimo, da se na nobenem področju ne zgodi dovolj ker nimamo jasnega izbora prednostnih nalog. Če imamo prednostne naloge, potrebujemo sredstva in tudi sodelovanje. Na enem področju, ki je bilo omenjeno, pa nismo storili dovolj, je popolnoma zanemarjeno. V EU je oblika organiziranega kriminala, ki se specializira na rob trgovin. Včeraj smo se na široko o tem pogovarjali z organizacijo, ki predstavlja malo prodajo in dejali so, da to vodi do velikanskih izgub in tudi do živčnosti lastnikov trgovin in prodajalcev. Kajti to ima, ta krop ima velike psihološke in ekonomske posledice potrebno bo zbirati podatke, ki so na voljo na nacionalni ravni, vendar pa to ni prednostna naloga. Istočasno pa vidimo, da Europol ni opravil zadostnih analiz teh podatkov na nacionalni ravni. Vidimo torej veliko podatkov, ki se zbirajo v EU, Ko pa sem potem vprašal komisijo, če mi lahko pove, kateri podatki na katerem področju so zbrani, kako je vse skupaj povezano, kako bi lahko te podatke uporabili, pa niti komisija ni znala podati pravega odgovora, nima celovite slike na tem. Nimamo torej zastavljena prednostnih nalog, ne uporabljamo naših src na očakovit način in morda včasih pozabimo bistvene podatke, čeprav jih zbiramo zelo veliko. Torej, mislim, da kar se tiče te točke organiziranega kriminala, je potrebno storiti še precej. Imam kar nekaj predlogov spremem, tudi imam podrobne pripombe glede organiziranega kriminala. Morda bi bilo dobro, če bi torej imeli ali organizirani kriminal, ali pa bi imeli potem kriminal, ki torej vodi do slabšanja razmer. In končno si želim, da bi v tem poročilu imeli tudi prejšnje zaključke potrebo doslednosti v kazenskem pravu in povezavo s postopkovnimi pravicami. Kaj ti pri pravni pomoči smo dosegli napredek? Prisežno, ki smo, v katerem, glede katerega smo se nekoč dogovorili, Torej, imamo postopkovne pravice, boj proti kriminalu, seveda pa mora biti zagotovljen tudi pošten sistem sojanja. To je samo nekaj pripomp, poročeval, ki sem že dejal, da bom to vzel zelo resno, to tudi ve. Resno, na konstruktiven način skušal bom še dodati nekaj elementov v to poročilo, ki je zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. Vesel sem, da imamo obsežno razpravo na to temo. Poročevalci v senci ste to dobro pravili, dobro je. Da to počnemo. Ob 12. bomo glasovali. Mislim, da tako, da se kar dobro držimo časa. Bo pa sedaj že časovni pritisk, kar precej se vas je javilo v besedi. Prosim, če ste kratki. Jan Albrecht. Tudi v imenu skupine? A, to sem pa spregledal. Eva Žoli, mislim, mislim, da je koordinatorka. Prosim, spregledujte svoje imeno in imeno skupine. Govorim o imenu Eva Žoli, ki je ni danes tukaj. Najprej bi se rad zahvalil gospe Ferrari za poročilo, za spremljanje resolucije Krim, poročilo o korupciji potrebno še kaj pa tudi storiti za boj, za boljši boj proti organiziranemu kriminalu in vsem tipom korupcije. Poročilo izpostavlja zanimive ukrepe, kot je sprejete evropske zakonodaje za boj proti okoljski, okoljskemu kriminalu in za boj proti davčnim oazam, ker to olajša pranje denarja in za plembo premoženja kriminalcev. Prav tako je ključnega pomena, da spremimo evropsko zakonodajo za zaščito žvižgačev. Pred temi tedni je naša skupina predstavila osnutek na to temo po LuxLeaks in dokumentih iz Paname. Je še toliko bolj nujno, da se odzovemo na tem področju. Zato pozivamo Evropsko komisijo, da izda, da pripravi predlog, kar se da hitro. Poleg EPPO moramo bolje zaščititi finančne interese Evropske unije in, boj proti, in zagotoviti boj proti korupciji. Potrebno bo zagotoviti odločnega, močnega, neodvisnega evropskega tožilca, ki se bo boril tudi proti korupciji. Ne. Predlagali bomo predloge svojim, ki se nam zdijo potrebni, že zdaj pa pozdravljamo to poročilo, ker je to dobra podlaga za razprave. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj ste vsi koordinatori poročevalcev sence dobili besedo, vsi ste bili tukaj, to je odlično, to bo povečalo verodostojnost tega poročila. Hvala lepa za to. Sedaj pa mislim, da trije še želite besedo, potem pa bom seznam zaključil, ker imamo glasovanje opovdne. Spinelli, Šlajn in Ana Gomeš. Tudi gospod Radev. Ste lahko zelo kratki, prosim, ker imamo še eno točko po tej točki. So, um, Najprej Barbara Spinelli. Eh, Hvala lepa. Naj se zahvalim poročevalki za odlično predstavitev. Hvala lepa tudi za to, da ste spomnili na umor gospoda Falconeja. Še prav posebno pomembno je za evropejce, da vedo, kaj se je dogajalo v Italiji. Kaj smo se naučili iz tega, kar se je dogajalo v Italiji. In če posli niso dobri za mafijo, potem ubija ljudi. Če pa so posli dobri, kot je danes, to pomeni, da je infiltrirala gospodarstvo in javne storitve celo v Rimu, vidimo, da se to dogaja. Pomembno je, da vemo, da je ena od evropskih prestolnic ujeta v klešče maficov. Laura je opravila odlično predstavitev. Naj podam še nekaj točk, kar se tiče Evropskega urada za toživstvo. V moji skupini nismo vsi za EPPO, sama se zauzemam za močan, neodvisen toživski urad, vendar pa je v svetu večinski trend, ki želi ustvariti organ, ki bo samo zbiral podatke množično, in mislim, da se moramo temu izogniti, kajti milijoni bitov podatkov, ki ne bodo usklajevani, to nam ne bo pomagalo. In drugič, vesel sem, da je Laura to omenila, pomembna točka je opredelitev javnih storitev in organiziranega kriminala, še prav posebno, kar se tiče boja proti organiziranemu kriminalu. Imamo v Italiji tudi strukturo organizacij, ki so nekako naklonjene mafiji. In potem smo sprejeli zakonodajo, ki je bila nekoliko kontroverzna. Potrebno pa je zajeti ta koncept v naše poročilo in tudi v evropsko zakonodajo, da se bomo borili proti, tudi proti takim organizacijam. Schlein. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki Lauri Ferreri. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci za pomembno delo. Hvala lepa za to, da ste se spomnili tudi na umor gospoda Falconija, kot evropejci in kot italijani, na to ne smemo pozabiti. Pomembno je nadaljevati na podlagi dela upravljenega odboru Krim. Mafija dan danes je dejavna po celotni EU. Skupni trg kar najbolje izkoriščajo. Zato potrebujemo učinkovite instrumente za boj proti mafiji. Sicer bomo izgubili že na samem začetku. Potrebno se je osredotočati na boljše usklanovanje zakonodaje na evropski ravni, bolje, boljše opredelitve organiziranega kriminala na ravni EU in potrebno je zagotoviti tudi boj proti kriminalu ki se osredotoča na poslovanje z odpadki. In ker se mafija pač vmešava v legitimno delo, pomeni, da potem državljani izgub, izgubljajo prihodke. Potrebujemo boljše sodelovanje na evropski ravni. Gospod Korao pravi, da je škoda, da ni možno zagotoviti boljšega sodelovanja. Strinjam se, žvižgači morajo biti bolje zaščiteni, potrebujemo boljše minimalne standarde in kar se tiče davčnih oaz, potrebno se je odzvati sedaj, ker to spodbuja pranje denarja. Moramo pa tudi nadzirati evropska sredstva, ki so na voljo za spremne centre. Kar se tiče igr na srečo, pa bi rada omenila tudi nameščanje tekem. To ni bilo omenjeno. Mafija je udeležena tudi pri tem. In potem za plemba, kot je dejal kolega Zajde, to je ključni instrument za zaseg premoženja. Čakamo na študijo komisije o možnih prednostih razširitve scheme zapoženja pred obsodbo. Seveda je potrebno zagotoviti pošteno sojne in proceduralne postopke, vendar pa želimo izvedeti več o tej študiji. Hvala lepa. Eli, sedaj pa Ana Gomeš. Hvala lepa. Cenim to poročilo, z veseljem bom prispevala predloga sprememb. Mislim pa, da je delo gospe Ferrare zelo dobro. Mislim tudi, kot so ostali že dejali, da so ključna vprašanja zakonodaja o žvižgačih. Evropski urad toživstva, instrumenti za zaplembo premoženja in to, kar bi že morali početi, da zapolnimo vrzeli v zakonodaji v oboju proti pranju denarja. Ne gre samo za infiltracijo mafije v kriminalne organizacije in nezakonito gospodarstvo, kot je bilo izpostavljeno strani kolegov. Gre za infiltracijo v naše politične institucije, kajti za talce imajo celotne države. Mafija ne nadzira samo ekonomije, nadzirajo politične postopke v kar nekaj državih članicah, v nekaj institucijah, političnih skupinah. In zato so razkritja dokumentov iz Paname. Dobro, davčne oaze so tudi davčne oaze za kriminal, ne samo za umik denarja. Zato moramo torej to tudi upoštevati. In zagotoviti moramo, da tudi industrije, ki omogočajo bančnemu sektorju, da operira kot naprava za pranje denarja, da jim to onemogočimo. To je ključnega pomena. Potrebno je torej spostaviti instrumente, ki so pomembni za to, obzboljšati tiste, ki jih že imamo. In na, za konec vprašanje. Kaj pa poročilo Komisije o korupciji, ki bi ga naj pripravili letos, kdaj bo predstavljeno? nisem prav veliko slišala o tem. Pričakujem pa, da bo to poročilo po tistem, ki je bilo predstavljeno 2014, veliko bolj smiselno kot tisto, ki je bilo predstavljeno takrat, ko govorimo o teh vprašanjih, o tem poročilu. And, uh... Hvala lepa, Ana. In na koncu še gospod Rade. Bogodaj, gospodin predsedatelj, uvažajami kolegi. Hvala lepa, predsednik. законотворци сме настоявали многократно, като на... Мислим, да е то уравнотежено поручило. Tu je kar nekaj ukrepov, pri katerih smo ustvarjali kar nekaj časa, naprimer sodelovanje med organi pregona, zato da bomo imeli močan urad za tožilstvo. Boj proti organiziranemu kriminalu je zelo pomemben za našo varnost. Prav tako je to zelo pomembno, ker želimo izboljšati življenja običajnih državljanov. Želimo si, da bi se državljani počutili varne v svojih mestih, želimo pa si tudi, da bo pravo vladalo v Evropski uniji. Za boljšo varnost državljanov bi Bruselj moral začel izvajati ukrepe za okrepitev boja proti organiziranemu kriminalu. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa, da ste bili kratki. Naj se zahvalim še enkrat Lauri Ferrari za odlično vse obsegajoče poročilo. Zelo veliko je zgodovine za tem. In seveda ko govorimo o mafiji, o moru, Janja Falconeja, je to tisto bistvo boja proti mafiji. Sedaj pa je potem potrebno navesti prednostne naloge obor Libe in tudi parlamenta. Potrebno je biti verodostojen, očinkovit, ne pa imeti samo seznam želja. Tukaj smo dosegli napredek, želim se zahvaliti vsem poročevalcem senci, da so bili tukaj in da so podali zelo verodostojne, vseobsegajoče odgovore. Tako. Laura, samo preveriti želim, če želiš na zakonu še kaj dodati. Ne, hvala. Rok za predloge sprememb je 31. maj opovdne. Veselim se že predlogov sprememb. Hvala lepa vsem kolegom, ki ste sodelovali pri tej razpravi. Sedaj pa še krajša točka pred glasovanjem popovdne. Gre za točko 13, vprašanje komisiji za pisni odgovor z dne 29. januara 2016 gospoda Koraje o morebitni kršitvi pravic tujih mladoletnikov brez spremstva na Siciliji. Tisti, ki ne poznate tega postopka, po pravilih se lahko vprašanje za ustni govor komisije poda pred odborom. Če pa ni odgovora ali če je zamuda pred odgovorom predolga, potem to obravnavamo v odboru. Vprašanje je bilo poslano torej, 29. januarja 2016 in po če je 135, bi morali v šestih tednih dobiti odgovor. Komisija ni odgovorila v šestih tednih, tako da gospod Koravo, na kratko prosim povejte, zakaj gre. Zelo na kratko, prosim. Si. Hvala lepa. V Italiji, še prav posebno v moji regiji, na Siciliji, smo že leta pod migracijskim pritiskom število tujih mladoletnikov brez spremstva se je povečalo v zadnjih letih. 4500 tujih mladoletnikov smo imeli in določene zahteve se morajo izpolnjevati. Tudi dnevnice je potrebno plačati in tako dalje. Od 75 evrov jih 45 zagotavlja notranje ministrstvo, ostanek mora jo dati lokalni organi, vendar pa sredstva nimajo. To pomeni torej, da se zahteve ne izpolnjujejo. Določeno osebje ni dobilo denarja že mesece in rešitev, ki jo predlagajo regionalni organi, je, da znižamo standarde, ki jih imamo, tako da bomo lahko vse plačali s temi 45 evri potem pa ne bomo mogli več jamčiti za pravice mladoletnih oseb. To vprašanje smo torej poslali komisiji 29. januarja. Spraševali smo, ali komisija pozna razmere in kaj meni, ali je pravno spremljivo zmanjšati pravice za mladoletnike in kaj bo je ustorila, da pomagamo mladoletnikom brez spremstva. Um, Hvala lepa, da ste bili kratki in jedanati. Torej, sprašujemo, ali se komisija zaveda tega, potem še druga vprašanja. Komisija, prosim. Kratki bodite. Merci, monsieur le président. Nous avons accumulé un retard considérable dans le traitement. Hvala. Um, glede tega vprašanja vidimo kar nekaj obžalovan. Danes smo upali, da boste odgovorili na zastavljena vprašanja, ampak žal vidimo, da odgovorov še ni. Zavedamo se, da je ta zamuda toliko bolj obžalovanja vredna, kajti tu vidimo, da je situacija zelo slaba. In seveda bomo skušali poslati odgovore tako hitro, kot se bo dalo. V mestnem času pa smo na voljo za morebitna dodatna vprašanja. Mislim, da je to smiselno odgovor komisije. To je zelo pomembno vprašanje. Priznali so zamudo še naprej bomo zastavljati pomembna vprašanja v našem odboru, ko odgovora ni bilo, v razumnem roku seveda moramo dobiti odgovore. Razumemo, da ste pod časovnim pritiskom, bili ste iskreni in sedaj bomo seveda pričakovali vaš odgovor na vprašanje, ki je zelo pomembno. Gospod Koravo, mislim, da je to bil jasen odgovor, tako da bomo podrobno spremljali, kdaj bo odgovor. Na voljo želite dodati še kaj? Cosa posso, cosa posso aggiungere, Presidente? Speriamo che risponda. Hvala lepa. Upamo, da bomo dobili odgovor k malu. Poskušali bomo se držati roku in to morajo storiti tudi druge institucije, sicer se bo zaupanje državljanov spodkopalo. Morda bi na konferenci predsednikov lahko zagotovili mehanizme, ki bodo bolj gotovi in bolj učinkoviti. Kot veste, uporabljam ta mehanizem bolj kot prej, da bi to zagotovili. Hvala lepa vam. Hvala lepa tudi komisiji za odgovor. Veselimo se vašega odgovora. Tako sedaj pa tri minutke odmora, potem pa bomo opovdne začeli z glasovanjem. Točno opovdne. Prosim, prinesite sabo elektronske kartice, če jih še nimate. Thank you. Colleagues, uh, please take your seats and we'll begin the votes. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da se usedete. So colleagues, uh, take your seats. Um, we begin the first... Kolegice in kolegi, začeli bomo z prvim glasovanjem o Evropski agenciji za pomorsko varnost. Sprejeli bomo osnutek mnenja paralelno z evropskim predlogom za obalne meje, je eh, komisija predlagala še tri predloge in sicer, da bi spremenili Evropsko agencijo za pomorsko varnost in pa um, Evropsko uh, ribiško agencijo. Danes bomo glasovali o Evropski agenciji za pomorsko varnost. Če ste vsi pripravljeni, bomo začeli z glasovanjem. Um, glasujemo o kompromisih. Izvolite. Has everyone voted? So si glasovanje. Še nekoliko bom počakal, da boste vsi glasovali in da bo gospod Jazdemira lahko dal znak z roko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 41 za 7 proti no, nobeno vzdržen glas. Se opravičujem kolegi, sedaj pa a, končno glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 44 za, 7 proti, nihče vzdržan. Čestitke. Sedaj pa drugo glasovanje. In sicer sporazum med Evropsko unijo in Republiko Peru odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Marija Gabriele poročevalka, najprej bomo uh, glasovali o osnotku priporočila. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto peti, s 50 glasovi za, eden proti, noben vzdržan. Ni končnega glasovanja, torej to je bilo že končno glasovanje. Sedaj pa osnutek mnenja o izvajanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov. Martina Anderson je poročevalka. Če poročevalka ne želi besede, potem bomo takoj začeli s glasovanjem. Začenjamo se predlogom spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 4. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 8 in 9 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis A. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis B. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis C. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 28. Predlog spremembe. 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis D. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 38. Glasujemo. Konec glasovanja. En glas preveč za ILS. E Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis E. Glasujemo po delih. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Um, predlog spremembe 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 48 glasujemo. Ste želeli, da glasujemo v bloku? Odličen predlog se pravi 8, od 48 do 48. Torej, predlog o glasovanju v bloku zavrnem. Dobro, predlog spremembe 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 55 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 56 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 57 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 58 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejme ime 59. Uh, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 59 je bil to. Sprejet. Predlog spremembe 61. Kdo je za? Oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Povodne navedbe, predlog spremembe, ena, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. In uh, glasovanje o tako spremenjenem besedilu glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. 51 glasov za, en proti, dva vzdržana in čestitke poročevalcu. Oziroma poročevalki.